Dear colleagues, um, we're going to make a start. Kolegice in kolegi, začeli bomo lepo prosim, da sedete. Samo eno sporočilo imam za vas. Obravnavali bomo sedmo točko in Romunska televizija nas je prosila, da bi lahko snemali sejo. Pravila pravijo, da je to odbor, ki se prenaša preko spleta, zato ugovori niso mogoči. Zato vas um, o tem samo obveščam, ampak torej, seja se prenaša preko spleta in tudi na romunski televiziji. Eno uro imamo za to točko, gre pa za izmenjavo mnen. Izmenjavo mnen o razmerah v Romuniji na zahtevo, ki je bila podana 8. junija na plenarnem zasedanju in 11. junija na konferenci predsednikov. Cilj je, da bi izmenjali mnenja s predstavniki komisije. Vesel sem, da je z nami podpredsednik Timmermans. Se pravi, prvi podpredsednik Franz Timmermans. Predsednik Šulc nas je prosil, da spregovorimo o romunskem direktoratu za boj proti korupciji DNA, ki je sprožil preiskavo premijeja Ponte. Na to so opozorili poslanci na začetku plenarnega zasedanja 8. junija in konferenca predsednikov je to obravnavala 11. junija in odločila, da se razmere v Romuniji obravnavajo v odboru Libe. Imeli bomo izmenjavo mnenj v zvezi s tem. Povabil sem prvega podpredsednika Franca Timmermansa na to izmenjavo mnenj. Seveda on je to takoj sprejel, to je bila prva možnost in vesel sem, da je z nami. Gospod Timmermans, izvolite na to pa bodo z organizacijskega vidika najprej dobili koordinatorji besedo, potem pa seveda tudi drugi poslanke in poslanci, če bo čas. Franz, izvolite in hvala, da ste se ozvali našemu povabilu. Zajema. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Povabili ste me, da pridem k vam in z veseljem pa bom povedal kaj več o razmerah v Romuniji. Dva tedna nazaj sem bil v Romuniji. Prav takrat, ko so premijeja Ponto obvestili, da ga bodo preiskovali, prvi komentar je naslednji, to boste prav gotovo razumeli in to sem rekel že v Romuniji. Namreč, komisija ne more komentirati posameznih primerov in um, prav tako se ne more spuščati v specifike primera. Želimo pa si, da bi pravosodje delovalo neodvisno in samostojno. Sodni organi v Romuniji očitno ravnajo na vseh ravneh vlade, to je očitno dejstvo in kar zadeva delovanje sistema, vam lahko povem, da smo v zadnjem poročilu CVM že zapisali, da je Romunija dosegla veliko napredka pri krepitvi pravne države in boju proti korupciji. Vendar vprašanje je, ali je to trajnostno. Nismo še preko tiste kritične točke, kjer nazadovanje ne bi bilo mogoče. Javno sem to že povedal, ko sem se srečal s politiki iz izvršne veje oblasti, kot tudi parlamenta. Natančno bomo spremljali ločitev pristojnosti v Romuniji. Ne glede na to, kakšno odločitev parlament sprejme, to ne sme omejevati samostojnosti sodišča in če se govori o spremembah, je treba to obravnavati skupaj z sodiščem, seveda pa imajo različne veje oblasti svoje odgovornosti, tudi parlament ima svojo odgovornost, ampak in eh, potem, ko sem govoril z njima, sem napisal pismo predsednikoma obeh domov parlamenta, namreč, da bo komisija preučila vse spremembe z vidika ali te spremembe omejujejo pristojnosti neodvisnih in samostojnih sodišč. Zaradi teh pisem in zaradi pogovorov z obema predsednikoma so nekatere spremembe sedaj še predmet obravnave, o tem se še ni glasovalo. Zadeve bomo natančno spremljali, zato da poskrbimo, da ne bo prišlo do napada na pravosodje. tako pri pogovorih z mediji, kot tudi pri javni razpravi, ki sem jo imel na meji med Bolgarijo in Romunijo, sem zaznal, da obstaja veliko podpore za mehanizem CVM, vsaj v Romuniji. To je spodbuda zame in tudi za komisijo. Spodbuda, da ta instrument uporabljamo še naprej da ga izkoristimo v celoti. Še enkrat naj ponovim, dosegli smo napredek, včasih celo velik napredek, ampak nismo še preko tiste kritične točke, ker eh, nazadovanje ne bi bilo več mogoče, zato moramo poskrbeti, da bo Romunija bolj uspešna v prihodnosti. Načelo javnega posvetovanja, načelno vloge vsake institucije, spoštovanje vlog sveta, komisije in parlamenta bo pomagalo Romuniji doseči ta zelo pomemben korak naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod prvi podpredsednik. Kakor sem rekel, bom najprej dal besedo koordinatorjem. Če želi besedo koordinator iz vrst ELS. Izvolite, Monika. Zunaj ste malo cin. Hvala lepa. Hvala za informacije. Razmere v Romuniji me skrbijo zaradi sporočil, ki jih dobivamo od tam. Namreč v Romuniji se pripravljajo zakoni, ki bi spet omogočali korupcijo. To so zakoni, ki bi lahko omogočali korupcijo in na vzkrižje interesov tako z delovanjem za nazaj, kot tudi v prihodnosti. To so za mene problematični dogodki, enako velja tudi naprimer za Mačarsko pri meni ne gre za posamezno osebo, ampak vprašanje, ali obstajajo zakoni, vedenje ali okoliščine, ki bi v Romuniji omogočali korupcijo in navskriže interesov proti merilom iz Köbenhavna in pogojem za vstop v Evropsko unijo. Drugo vprašanje, ki se mi vedno zastavlja na osnovi sporočil kolegic in kolegov in eh, novic iz tiska je naslednje. Tudi pri ne dvigu oziroma ne odzemu imunitete se pojavljajo težave z pravosodjem. Kako lahko sodišče samostojno preizkuje neko osebo, če ima ta oseba vpliv na pravosodje? tudi če preiskava teče v parlamentu. Zanima me, kakšne konkretne korake bi lahko naredili, da zagotovimo ustrezen potek postopkov. V zakonodaji se morajo spoštovati merila Skobnhavna. Ne smemo dovoliti koraka nazaj eh, na področju zakonodaje v Romuniji. To so za mene ključna vprašanja, ki jih imam, kajti stališča ELS nam niso pomembne naslovnice, pomembno nam je, da imamo trajnostni razvoj v državah članicah. V razpravi o Mačarski sem to že povedala in enako velja tudi v tem primeru. V tem primeru gre za zagotavljanje trajnostnega razvoja, za razvoj ustreznega neodvisnega pravosodja, za razvoj ustreznega pravosodnega postopka in za razvoj temeljnih demokratičnih načel, zato ker morajo vsi organi in vsi posamezniki to spoštovati. Vprašanje je, torej, kako bomo to zagotovili. To so tista ključna vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Birgit Cipel, izvolite. Hvala lepa. Najprej se želim priključiti temu, kar je povedala gospa Holmajer. Namreč, ko gre za primere korupcije ali napačno vedenje, še posebej vedenje politikov, gre za zadevo, ki jo je treba reševati na nacionalni ravni. V zadnjem obdobju ni šlo samo za Romunijo in Mačarsko, ampak tudi za številne stare države članice, ki so bile izpostavljene kritiki. Vprašanje, ki se zastavlja nam, je, ali ima to evropske poteze in ali je treba podati odgovor na evropski ravni. Z tega vidika imam vprašanje za Franca Timmermansa. Zanima me, ali lahko odgovori na to. Pri primeru Ponta obstajajo različni komentarji, različne obtožbe, aktualne obtožbe, pa tudi obtožbe odprej, če so moje informacije točne. Gre za primere, ki se nanašajo na leto 2007. To naj bi se preiskovalo neodvisno od imunitete in to bi lahko bil dokaz, da pravosodje deluje, s kakšnim upravičilom parlament ni odzel imunitete tega ne vem, ampak mislim, da to ni v naši pristojnosti, o tem odloča nacionalni parlament. Vprašanje, ki ga moramo odgovoriti z kazensko-pravnega vidika, je bolj temeljne narave. Če se nekdo na političnem položaju obnaša napačno, če se pusti podkupiti, potem je to nekaj zelo zaskrbljujočega. Pred kratkim smo videli, zakonodajo za boj proti podkupovanju poslancev ali uradnikov. V Evropi imamo zelo različne standarde na tem področju, to si moramo še pogledati, zato da bi lahko zadeve primerjali in eh, videti moramo, ali to res krši evropski red ali pa je treba, naprimer, izvajati pogajanja preiskave in sklepe v nacionalnih državah članicah. Mislim, da bi ta razprava lahko prispevala k temu, da razčistimo določena vsebinska vprašanja. Seveda pa je to tudi razprava, ki jasno kaže, da imamo vprašanja pravne države in vprašanja spoštovanja temeljnih načel in da so to vprašanja, ki kažejo, da je še veliko manevrskega prostora v različnih državah državah članicah, prav tako pa moramo ločevati med eh, individualnimi primeri od strukturnih vprašanj in mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli nek um, ustrezen postopek za reševanje teh vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Nobeden od drugih koordinatorjev se ni javil k besedi. Če želite spregovoriti, lepo prosim, da to jasno nakažete. Ana Gome se je že javila k besedi gospa Makove, gospod Ungurano, gospod Bursuj. Se opravičujem za to, da maličim vaše prijemke, pravi predsednik. I'll do, I'll do a couple of rain. Seveda, seveda, imeli bomo več krogov. Vprašanje in odgovorov. Gospod Šogor. Yeah. Mm-hmm. Also, Mr. Coelho, as well? No. That... Gospod Coelho, ne. To je bil znak, da ne želite govoriti. V redu. Če ste tako dolgo v odboru, potem lahko rečete tudi ne. To je čast, ki je namenjena samo vam. Peter, v redu. Se pravi, če vam danes sam pripravljam seznam za govor. Še kdo z leve polovice? Um, Najprej bom združil vse, potem pa vas bom razdelil. V redu. Spregovorila je koordinatorka socialistov, zato bo sedaj besedo dobil nekdo drug, gospa Makovej. Ana, prav. Potem pa vi, izvolite. Um, ne vem čisto natančno, kaj se dogaja v Romuniji. Zato hvala za informacije, ki nam jih je zagotovila komisija. Ampak vidim, da tečejo preiskave, obenem pa se izvajajo tudi poskusi za spremembo zakonodaje, ki bi lahko ovirala te preiskave in s tem bi spodkopali delo pravosodja. In to me skrbi. Prihajam iz države, kjer je nekdani premije in vodja moje stranke v zaporu zaradi suma korupcije. Moja stranka je sprejela odločitev, da mora pravosodje opraviti svoje delo. Ne znam si predstavljati, da bi mi sprejeli kakršne koli spremembe zakonodaje, ki bi ovirala delo pravosodja na področju preiskave in sodnega postopka. To ni sprejemljivo. Če to ni sprejemljivo v moji državi, potem ne sme biti sprejemljivo v nobeni drugi državi Evropske unije. In komisija bi tukaj lahko odigrala pomembno vlogo povedati moram, da imamo občutek, da nas je komisija večkrat pustila na cedilu. Ne vaša komisija, ampak prejšnja komisija, kar zadeva korupcijo. Večkrat sem že upozorila na korupcijo, ki je vključevala pomembne ljudi, vključno z gospodom Barozom in komisija se je odločila, da tega ne bodo obravnavali. Varuhinja človekovih pravic je pred kratkim komisiji vrnila vprašanje, zakaj je komisija meni podala tako čudne odgovore. To so vprašanja v zvezi z podmornicami. Barozova vlada, ko je bil premije, je to sprejela. Trenutni premije je bil takrat obramni minister. Takrat so se pojavile obtožbe korupcije in tudi obsodbe eh, v Nemčiji. Na portugalskem pa se ni zgodilo nič. Sama sem se pritožila, Temu so sledile tudi druge pritožbe. Komisija pa ni storila nič. Vse je bilo v nasprotju z direktivami v zvezi z javnimi naročili na področju obrambe. To je nezaslišano. Ta pogodba ima opombo pod črto v poročilo komisije. Kasneje pa sem slišala, da je bila predvidena temu cela stran. Ta primer Izkoriščam, gospod prvi podpredsednik Timmermans, zato, da vas prosim, da opravite svoje naloge. Bodite strogi. Hvala. Okay, Prav, razumeli smo. O, zato bi lahko porabili 4 sekunde ali pa nekaj takšnega, kakorkoli že. Mislim, da se moramo držati približno dveh minut pri prispevkih. In, uh, tako bomo lahko organizirali en krok razprave. Naslednja je gospa Makovej, izvolite. Mulcumesk. Um. Najlepša hvala. Najprej bi se vam rada zahvalila, gospod komisar, da ste se nam pridružili upam, da boste odgovorili tudi na e-pošto, ki sem vam jo poslala. Najprej bi rada dejala, da Romunija že trpi zaradi svojega ugleda, zaradi pomankanja kredibilnosti, zaradi gospoda Ponte in eh, njegovih premije. Je bil obtožen korupcije šel je v Turčijo, eh, pravi, da ne more zapustiti vlade, da, da ne bo dal odpovedi. Zato niso krivi Romuni, če, ima, če imajo premijeja, ki obrača hrbet pravosodju. O tem smo se želeli v odboru Live pogovarjati, zato ker premije njegova večina v parlamentu nas eh, napadajo pravosodni sistem postopajo nepravično, želijo spremeniti kazenski zakonik in eh, postopkovni zakonit. To želijo narediti čim prej, tako da bi ustvarili dodatne ovire za preiskavo, ki naj bi stekla. Mehanizem sodelovanja in preverjanja je v vaši pristojnosti. Mi smo še v težavah, ampak v zadnjih letih se je jasno pokazalo, da institucije počnejo to, kar eh, morejo. Gre za javne toživce in sodnike. Ampak v politični sferi ni politične volje za boj proti korupciji. In to velja za parlamentarno večino. To velja od leta 2012 naprej, enako velja za leto 2013, za leto 2014. Bomo videli, kaj se bo zgodilo letos. Vse odkar je eh, vlada Ponte prišla na oblast svojo večino, nismo mogli ničesar narediti. Zato nam ni uspelo. Z institucionalnega vidika pa je prišlo do napredka. Ne vem, če se strinjate s tem stališčem. Gospod komisar, eh, zanima me, če vi menite, da smo eh, v prevelikih težavah, da bi se iz njih rešili, glede na to, kaj najdemo v poročilih eh, komisije. Poleg stališča parlamenta, ki noče oduzeti divolanske imunitete premijeju in ne zgolj premejo, gre tudi za njegove prijatelje in eh, člane in članice njegove stranke. Poleg tega imamo še eno težavo. In to so osnutki zakonov in amandmaj. Morda boste rekli, da je vprašanje imunitete nacionalno vprašanje. Še nekaj bi rada izpostavila, kar velja za mehanizem eh, sodelovanja in preverjanja. Ko Evropska komisija pravi, da bi morali vlado sestavljati ljudje, ki imajo integriteto, potem ne moremo imeti na takšnih položajih takšne ljudi, ki so sredi kazenskega postopka. To piše v poročilu CVM, da potrebujemo ljudi z integriteto. In zato imamo težave v Romuniji. To je trenutno stanje v vladi potrebujemo učinkovite ljudi. V Romuniji pa imamo to težavo, da ljudem, ki so v postopku, nočejo oduzeti imunitete. Osnutek zakona, o katerem govorimo, eh, je bil ustavljen. Imamo 23 predlogov zakonov. Parlament želi spremeniti kazenski eh, kodeks in pa civilno-pravni kodeks. Ponavadi je postopek takšen, da nekaj let nadzorujemo situacijo in na to se odločimo za spremembe. Ampak to je pobuda eh, parlamenta, pobuda stranke PSD in drugih strank v koaliciji in eh, ti želijo spremembe zagotoviti čim prej. Lahko vam dam nekaj primerov počakajte, predsednik prekinja govornico. Če boste govorili še dlje časa, potem vaši kolegi in kolegice ne bodo imeli priložnosti, da spregovorijo. In to velja za kolege iz vaše skupine. Sedem ali osem se jih je prijavilo k besedi. Prav, bom končala. 23 predlogov zakonov je na mizi in eden od njih naj bi zmanjšal možnosti za organizacijo dogodkov. Na to imamo časovni rok šestih mesecev za poročila eh, o tistih, ki naj bi podkupovali druge. Tudi časovni rok pri tem želijo torej skrajšati. Če javni tožilec ne obravnava nekega primera v roku dveh let, bo to obravnavano kot zloraba pristojnosti. Kot sem dejala, imamo na mizi 23 predlogov zakonov in še vedno so v teku. Predsednik prekinja govornico. Res me skrbi, če ljudje ne bodo dobili besede, bodo verjetno precej jezni, gre za, gre, glede na to, da gre za zelo občutljivo temo. In mislim, da to ni pravično kolegi, prosim vas, da se držite dveh minut. Če se bomo lahko vrnili k uh, tistim, ki ste, se ogla, eh, ki ste se že oglasili, uh, lahko računate na to, da bo podpredsednik verjetno uh, najkrajši. Viktor Boštinaro, izvolite. Monika Holmar je bila kratka. You, Dear Mr. Vice. Hvala, gospod predsednik. Gospod podpredsednik, dovolite mi, da nadaljujem v romunščini. Najprej bi se rad zahvalil vam za uravnoteženo obravnavo za objektivne neutralne komentarje v zvezi s situacijo v moji državi. Začel bi takole. Obžalujem dejstvo, da je romunska politična bitka še enkrat končala v odboru Libe spet so tu isti akteri, isti protagonisti, uh, isti ljudje, ki so sprožili to razpravo. Mislim, da ta razprava ni politično kredibilna. Leta 2012 smo slišali obtožbe o referendumu in tako naprej, sedaj pa DNA direktorat za boj proti korupciji pravi, da preiskuje 17 primerov goljufije v referendumu. Sam bi dejal takole. Pri primeru predsednika vlade gre za primer, ki gre v eh, preteklost, v leta 2006, 2007 in 2008. Ta zadeva je bila zaključena pod gospodom Baseskojem. In eh, sočasno s tem se je romunski parlament odločil, da ne oduzame imunitete predsedniku vlade. Ampak to je njihova stvar. Drugič, v pripravi so predlogi zakonov, ki bi spremenili zakonodajo v Romuniji, ampak zanima me, če lahko komisija komentira potrebo po teh spremembah. Gre za spremembe, ki se nanašajo na kršitve, na zlorabo. Gre za to, da kaznujemo tiste, ki zlorabljajo svoj položaj. Ne glede na to, kateri politični stranki pripadajo. Ne moremo nekoga imeti na položaju šest mesecev, na, na to pa uh, rečemo, da ta oseba ne bi smela biti aretirana, kljub temu, da je bila obtožena šest mesecev prej. Na to bi rad dejal, da moramo narediti konec tej situaciji, ko vidimo ljudi na televiziji, ki so uklenjeni eh, na finskem, na švedskem, v Združenem kraljestvu, se s takšnimi primeri eh, ponavadi ukvarja sodišče, ne pa da je to nekakšen televizijski spektakel. Potrebujemo dobro delujoč, učinkovit pravosodni sistem. To želimo doseči. Tretja stvar, ki jo želimo zagotoviti, je, da so ljudje obravnavani enako, če so pred sodiščem. Če se soočajo z obtožbami o korupciji, potem morajo imeti enake pravice, enako jih moramo obravnavati. Kot je dejala Ana Gomeš, moramo zagotoviti enako obravnavo. In ne nazadnje, še naslednje. Ti ukrepi, ki so predmet razprave v eh, Romuniji danes, so ukrepi, o kateri bi morali govoriti tudi drugot. Pripraviti bi morali svežen za vse države članice ali pa bi morali prenehati z uporabo mehanizma za sodelovanje in eh, preverjanje v Romuniji in Bolgariji. Hvala, gospod eh, Ungorejanu. Uh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala vam, komisar, da ste se udeležili te seje. Malce sem presenečen ker slišim, da govorimo o nacionalni temi, ker slišim, da naj bi šlo za neko romunsko, romunsko politično borbo. Sprašujem se, odkdaj je obstrukcija pravosodja nacionalno vprašanje. Kakšen izgovor je to? Mislim, da je to pravno vprašanje, ne nacionalno vprašanje. In to zelo resno pravno vprašanje. Uporaba demokratičnih sredstev za omejevanje demokracije ni nacionalna tema. To je zelo resno pravno vprašanje, kot sem dejal. Uporaba demokracije zato, da spodkopljamo demokracijo v parlamentarnem glasovanju, to je zelo resno vprašanje. To ni zgolj perverzno, to je nevarno. In brez dvoma tudi neevropsko. Zato se o tem danes pogovarjamo. In zato je po mojem mnenju ta razprava primerna. Hvala, da ste bili kratki in drnati. Naslednji je Peter Nidermuller. Najlepša hvala. Tudi sam bom eh, izkoristil to priložnost in eh, govoril v maternem jeziku, v mačarščini, tako da bo to za vas eh, nekakšna pustološčina. Na meji sem jaz tam. Najprej bi rad del, da ne vem točno, zakaj gre pri tej zadevi. Romunski parlament pravi, da ne bo oduzel imunitete predsedniku vlade. Če smo v tej situaciji, potem eh, verjetno romunski parlament že ve, zakaj se za to niso odločili. Ne vem, zakaj bi lahko sedaj odbor Libe dejal, da eh, bi morali imuniteto predsedniku vlade oduzeti oziroma da je ne bi smeli oduzeti. Ne vem, kakšno pristojnost imamo za to. No, lahko vam dam eh, besedo, če želite. Po vaši želji. Dovolite mi, da končam prišlo je zgolj do zamika pri tolmačenju. Te stvari smo slišali. Slišali smo tudi, da obstaja več eh, osnutkov zakonov, ki pa še niso eh, postali zakonodaja. So zgolj predmet razprave. V zadnjih tednih je tekla eh, razprava in sam ne vem, zakaj se umešavamo v eh, interne zadeve držav članic. Ne vem, zakaj ne moremo pustiti uh, to v pristojnosti nacionalnega parlamenta. Naj poskrbijo uh, za svoje zadeve in pometejo pred lastnim pragom. Romunska pravosodna uh, veja se bori proti korupciji, več ljudi uh, je bilo aretiranih, pravosodje torej deluje. In razen tega, ne vem, kaj bi naj danes tukaj naredili, o čem bi naj razpravljali. Rekl bi, da moramo, tako kot je dela gospa Holmajer, eh, prebrati članke v časopisi, tako kot je to naredila, ampak morda bi morali poglobiti eh, znanje in poznavanje te zadeve. Pogledati si moramo, kakšne so, eh, kakšni so pravni vidiki če je prišlo do kakšnih kršitev ali ne. Če kršitev temeljnih pravic ni, če nekih težav ni, potem uh, se ne moremo vmešavati v te zadeve, ker so interne narave. Hvala, da ste zdržali časovne omejitve. Gospod eh, Šogor, izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik. Živim v Romuniji, to je zelo zanimiva država. Trenutni predsednik vlade, nekdani general in prihodni uh, eh, vodja uh, obveščevalne službe bo morda predsednik vlade. Govorimo o boju proti korupciji in vkljub eh, pozitivnim ukrepom, ki so bili sprejeti, so nekatere sodbe včasih neusklajene, nedosledne in to ima resne posledice. Drugič, javna uh, uprava v državi je skoraj da paralizirana. Ljudje se bojijo, da bodo žrtve v političnih obračunih uh, v boju proti korupciji. Tretjič, obveščevalne službe v Romuniji so zelo vplivne pri takšnih dogodkih. Četrtič, imeti in moramo nek splošen pogled v situacijo v Romuniji. Nočemo, da eh, komisija začne preiskovati Romunijo, tako kot v primeru uh, eh, Mačarske. Minister za notranje zadeve je pred kratkim predstavil osnutek zakona o uh, strategiji za javno varnost in v tem osnutku piše, da je kakršnakoli uh, Eh, alternativna razprava grožnja za javni red in mir. Toliko o tem, toliko, da vidite, kaj se dogaja v Romuniji. Danes to poda nisem prosil za besedo pri eh, razpravi o agenciji za temeljne pravice, ker vem, kakšen bo odgovor. Eh, komisija in agencija nimata pristojnosti, da bi se umešavali v takšne zadeve, v takšne primeri, primere, ko so člani eh, nacionalnih manjšin preganjeni, ko imajo težave, ko nis, njihove pravice niso spoštovane, ampak to je sedaj druga razprava. Gospod Busoj. Najlepša hvala. Kratek bom, govoril bom o romunščini, ne bom ponavljal argumentov in eh, pojasnil, ki sta jih že izpostavila gospa Makovej in gospod Ungorejanu. Pred nami je nekaj zelo pomembnih eh, točk, ki jih moramo obravnavati tukaj v Evropskem parlamentu. Mislim, da je precej jasno to, da parlament ne more preprečiti preiskave takšnega uh, položaja, glede na to, kakšen položaj ima predsednik vlade. Razmere v Romuniji so zelo težavne. Parlamentarna večina pravosodnemu sistemu namreč ni omogočila, da opravi svoje delo. Predsednik vlade pa je zavrnil možnost odstopa. Danes sem v Evropskem parlamentu iz različnih političnih skupin slišal, da zakonodajni predlogi, ki grozijo napredku, ki smo ga dosegli na področju neodvisnosti pravosodnega sistema v Romuniji, eh, nespremljivi. Če bi te zakonodajne predloge v Romuniji sprejeli, bi na ta način zapletli situacijo v državo, ki jo že tako ali tako spremljamo zaradi eh, situacije v pravosodnem sistemu. Hvala, gospa Lunaček je prosila za besedo, ampak za, eh, zapreti smo morali ta seznam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 ko govorimo o teh zadevah eh, v Romuniji, moramo na situacijo pogledati tudi z vidika eh, pravic živali in zaščite živali. Romunske oblasti so že sprejeli nekatere ukrepe. Romunske oblasti eh, lovijo cestne pse in jih ubijajo. To je grozno tako za živali, kot tudi za ljudi, ki trpijo. In to daje zelo slab vtis zunanjim opazovalcem. Številni državljani, številne organizacije iz Romunije so dejali, da se bojijo, da je korupcija upletena tudi v to področje. Gre za vprašanje skorumpiranih uradov in oblasti, ki uporabljajo te uh, cestne izgubljene živali kot izgovor, kot izgovor za izsilevanje, za zbiranje uh, včasih celo 100 tisoče evrov. Zaščita živali je za vse nas zelo pomembna tema, Romunija pa škodi lastnemu uh, imidžu, lastni podobi. Mislim, da moramo pozvati romunske oblasti, da prenehajo s takšnim delovanjem, kot evropejci v Evropski uniji tega ne moremo sprejeti v 21. stoletju. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Zipel in gospa Holmajer sta obe prosili za besedo ustrajata pri tem, tako da verjetno bi radi povedali nekaj pomembnega. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bom poskušala biti kratka. Ali najdemo korupcijo v Evropi? Ja. Ali najdemo korupcijo v Romuniji? Ja. In z tega vidika se lahko strinjam s tistimi, ki pravijo, da eh, ima Romunija slabo podobo ima pa to tudi dobro plat. Ta korupcija je predmet preiskav v Romuniji. Tudi številni politiki so predmet preiskave in to kaže, da pravosodje dobro deluje. Pred kratkim smo imeli poročilo v Romuniji in Bolgariji, ki sta predmet opazovanja in komisija nam je zagotovila, da je Romunija naredila velik korak naprej, tudi tega ne smemo pozabiti. Vseeno pa želim opozoriti na to, da smo tukaj v parlamentu pred kratkim razpravljali o direktivi glede predpostavljanja nedolžnosti. To pomeni, da je seveda treba izvajati preiskave, ampak dokler ni dokazov za nasprotno, je vsak človek nedolžen. Kar zadeva zakonodajo, ki se pripravlja, da drži, to je sedaj res neustrezen čas, ampak tudi tukaj je treba preveriti, ali so zakoni res namenjeni temu, da bi omejevali neodvisnost pravosodja, da ali ne. Če je tako, potem je to lahko tema za nas, seveda, ampak um, tudi tega dokaza ne vidim. Mislim, da se vsi naslanjajo bolj na govorice, Zadeve je treba preučiti, seveda pa se moramo opirati na dejstva. Gospod Holmar. Povedati moram, da sem nekoliko jezna, kajti uh, socialisti in drugi so v parlamentu zelo aktivni in uh, angažirani, ko je treba koga kritizirati, ampak v tem primeru ne. To mi je res zanimivo. Gospod Boštinaro, ni bila gospa Makovej tista, ki je zahtevala to točko, ampak so predsedniki v parlamentu na konferenci predsednikov sprejeli to eh, odločitev. In eh, konferenca predsednikov je torej odločila, da to obravnavamo danes. Drugič. Gre seveda za pomembno vprašanje. Če preučujemo primer Ponta, potem gre za to, ali ima romunsko pravosodje možnost, da preizkuje gospoda Ponto ali pa je njihova neodvisnost toliko omejena, da eh, ta preiskava ni možna v celoti. Neodvisnost pravosodja je eh, vprašanje, ki ki ga je treba obravnavati. In ne gre tukaj za gospoda Ponto, gre za vsak primer, ko se imuniteta ne oduzame, zato je v teh primerih vedno treba preveriti, kaj se dogaja. In uh, parlamenti odločajo o tem. In uh, naslednja točka 23 zakonskih predlogov. Časovni, časovna pojavnost eh, tega dogodka in hitrost, katero se zadeve odvijajo, eh, vodijo določene vprašanja. Mislim, da bi to lahko dovolili le, če bi bilo popolnoma jasno, da to ne omejuje pravosodja. Ampak v tem primeru mislim, da bi morali razmisliti o tem, ali so ti zakoni ustrezni in ali je res tako. In še nekaj. Priče ne bodo več deležne zaščite v prihodnosti. To poznamo v zvezi z organiziranim kriminalom, kajti tam so priče, ki potrebujejo veliko zaščite in z tega vidika tak predlog zakonodaje dviga vprašanja, zato je treba zadeve preveriti in seveda v zvezi s tem sprejeti potrebno odločitev. Pri primerih, ki jih obravnavamo, gre tudi za vprašanje ustreznega postopka, kajti gre za primer korupcije in uh, običajno gre za rok šestih mesecev in običajen postopek je pač takšen, ampak gre tudi za druga vprašanja. Sedaj se spuščam v vsebino, postavljam vprašanja, ne sodim o njih, ampak samo postavljam vprašanja. K tem vprašanjem sodi tudi, da ocenjujemo, ali bi v nekaterih okoliščinah uvedli minimalne kazni pri eh, sodnikih ali toživcih, ko prihaja do kršitev v postopku, če so v postopku napake, in tako naprej, potem bi lahko preiskovali tudi doživce in sodnike. To so vprašanja, ki se pojavljajo z vsebinskega vidika in eh, mislim, da ne smemo več eh, biti v dveh taboriščih, ko se socialisti borijo za socialistične vlade, EPP-jevci pa za svoje vlade. Mislim, da smo evropejci, gre za evropejski in evropski kontekst in mislim, da se ne smemo več spuščati v strankarske boje, kako je bilo v primeru Mačarske. Ne, boriti se moramo za demokracijo, za načelo pravne države, za spoštovanje meril iz Köbenhavna, tako v primeru Romunije, kot tudi v primeru Mačarske. Zadeve moramo z tega vidika presoditi. Kolegice in kolege, iz eh, vrst socialistov. Pozivam, da se mi pridružijo. Nekateri se sploh niso javili k besedi, drugače pa so zelo glasni. Se upravičujem, gospod predsednik, ampak rada bi izpostavila dejstvo, da sem ravno kar eh, rekla naslednje. Se upravičujem, nadaljevati moram v nemščini. No, pravkar sem rekla, da če obstajajo obtožbe, jih je treba preveriti. Sedaj pa vi govorite tako, kot da se socialisti sedaj poskušamo izviti iz tega. Sama sem rekla, da je treba vse preveriti, če pa ste vi tako objektivni, bi tudi vi lahko eh, potrdili resolucijo Mađarov o Mađarski. Ne, nisem tega rekla. Rekla sem, da ne smemo več ravnati strankarsko, ampak moramo govoriti o Evropi in o evropskih zadevjah. Samo to sem rekla. Kolegi in kolegice, bil sem tako prijazen, da sem dal obema koordinatorkama nekaj dodatnih minut in morda je bila to napaka. Morda bo treba o tem malce razmisliti. No, ampak kakorkoli, že obe skupini sta povzeli razpravo in to časovno uravnoteženo. Toliko o tem. Sedaj imamo nekaj časa še za prvega podpredsednika, ki se nam je pridružil in ki potrpežljivo čaka na to, da bo lahko odgovoril na te komentarje. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej lahko oriše mojo osebno izkušnjo z Romunijo. Bil sem mlad diplomat, na koncu uh, eh, 80-ih, na začetku 90-ih sem šel v Romunijo. In spomnim se, kako je ta država trpela. Trpela je pod tem groznim sistemom. Nihče ni mogel v tem sistemu razviti svojega osebnega potencijala. Spomnim se, kako revni so bili ljudje. Izjemno revni. Živo se spomnim, da nisi eh, mogel dobiti ničesar. Otrok nisi mogel dati v šolo, ničesar nisi mogel doseči. Razen, če ti je pomagala partija. Razen, če si plačal podkupnino in to posod. To je bila Romunija tistih dni. Če si Romunijo pogledate danes, je to drugačna država. Popolnoma drugačna država. In mislim, da ne smemo zgolj s prstom kazati na tiste stvari, ki zaenkrat še niso sprejemljive in teh je kar precej. Ne, upoštevati moramo tudi to, kar so dosegli v zadnjih 20-25 letih in to je izrednega pomena. In na tem moramo graditi. Marsi kakšna težava nas je čakala na tej poti in še vedno imamo odprta vprašanja. Gospod Šogor je naprimer govoril o primeru nacionalnih manjšin. Sam sem eh, v 90-ih z Maxom Vandrstulom v Transilvaniji eh, našel drugačne primere. Eh, narodne manjšine so imele popolnoma drugačne razmere, drugačna situacija je vladala. Tudi sedaj imamo težave, ampak marsikaj je že bilo doseženega. In to tudi zahvaljujoč evropskim institucijam. Zato, ker so evropske institucije ustrajale pri tem. Tako da je veliko odvisno od perspektive, ki jo zauzamete politična stranka kot je UDMR, je bila zelo dosledno del uh, teh političnih struktur v državi, uh, ne glede na to, kakšen je bil razvoj politične situacije. In to je tudi pozitivno. Vse to lahko damo na stran. Res je, da še nismo prišli do cilja. Če bi prišli do cilja, potem ne bi potrebovali tega mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Sedaj pa ga eh, potrebujemo, zato da lahko spremljamo situacijo. Nismo še v eh, neizhodnem položaju. Marsikaj je bilo doseženega v zadnjih letih. Vlada Ponte je naredila veliko korakov naprej. Smo že na cilju? Ne lahko vam dam nekaj konkretnih primerov. Zelo jasno sem to povedal predsedniku senata. Dejal sem mu naslednje. V državi, kjer obstaja vladavina prava, nihče ne more napadati eh, predsednika neke eh, visoke institucije v državi. Tega ne morete narediti. Še vedno moramo marsikaj razrešiti. Še vedno nas čaka veliko eh, razprav in dialoga. Vprašanje imunitete. Mislim, da ima vsak parlament nekakšen sistem imunitete za lastne poslance in poslanke. Ampak z tega vidika bi rad dejal dvoje. Prvič, imuniteta obstaja v skoraj da v vseh parlamentarnih sistemih v svetu in ta je povezana z dejavnostjo nekega posameznika kot parlamentarca zaščitimo to osebo kot parlamentarca, kot poslanca. In onkraj tega ne moremo iti. Ob, obema predsednikoma obeh eh, domov parlamenta sem to tudi povedal. In na osnovi tega bomo obravnavali trenutno situacijo. Drugi komentar je naslednji. Če se sprejme odločitev o oduzemu imunitete, mora ta odločitev temeljiti na istih kriterijih, ki veljajo za druge državljane, ko stopijo pred sodišče. Razlik tukaj ne more biti. Ne more biti razlik glede na to, če je nekdo uh, izvoljen v parlament ali ne. In uh, obravnavali bomo zakone, ko bodo sprejeti kot zakoni. Strinjam se gospod Zippel oziroma z gospodom Niedermüllerjem, če se ne motim, ki je dejal, da nismo del razprave pri pripravi zakonodaje, pri snovanju osnutkov. Ne. Spoštovati moramo pravosodje, spoštovati pa moramo tudi zakonodajno vejo oblasti. To je pač res. Seveda pa lahko rečemo, če bo tole sprejeto, potem se lahko zgodi, da bomo morali sprejeti naslednjo odločitev. To lahko rečemo. Imeli smo, naprimer, parlamentarno vprašanje v pisni obliki o osnutku zakonodaje v Franciji in tudi v tem primeru smo dejali, da če bi bila ta zakonodaja sprejeta, da bi se lahko porodila naslednja vprašanja. Včasih gre za politično in praktično bolj inteligentno odločitev. Eh, če nekomu požugamo s prstom in eh, rečemo, pazite, ko stopate po tej poti, da ne čakamo do. Eh, tega, da se zakon spreme in na to zahtevamo sprejemu zakona. To je ravnotežje, ki ga poskušamo eh, najti v takšni situaciji. Vprašanje integritete političnih eh, voditeljev je zelo občutljivo vprašanje. Tega se verjetno dobro zavedate. Ponovno bi rad dejal, da lahko to vprašanje zastavimo v zelo splošnem okviru. Ampak, če to vprašanje zastavimo, postane takoj specifično. Vsi namreč vemo, da bomo govorili o obtožbah zoper eh, predsednika vlade Ponto. Lahko se zgolj sklicujem na eh, izjavo gospe Zipl. Gospod Ponta je še vedno predmet preiskave na osnovi eh, obtožb, ki veljajo za obdobje preden je bil izvoljen. To je zgolj potrditev dejstev. Seveda pa je to popolnoma jasno. Na eni strani pravite, da poslanci oziroma politiki ne smejo biti obravnavani bolje kot navadni državljani, je pa res, da bi mi, ki smo na očeh javnosti, morali upoštevati više standarde, ne zgolj neke minimalne standarde, ki morda veljajo za državljane. To bi bil moj argument. Ampak to ni vprašanje prava, to je vprašanje uh, politične etike in mislim, da se s tem strinjate številni v tem parlamentu. Zato sem dejal, da to ni zgolj nacionalna tema. Strinjam se, ta tema je širša. Vseeno pa jo želim umestiti v kontekst transformacije, ki poteka. Naj še enkrat ponovim, marsikaj je bilo doseženega, še posebej v zadnjih nekaj letih, nismo pa še v izgubljenem položaju. Nismo v takšni situaciji. Sedaj je nastal konflikt med dvema vejama eh, oblasti. Parlament in pravosodna veja oblasti drug, drugega kritizirata in to ni dobro. Takšna javna kritika ni dobra ne za enega akterja, ne za drugega. In upam, da lahko to razumejo vsi o Romuniji. Obenem pa je dejstvo tudi, da pravosodje lahko ukrepa na vseh ravneh, da se ne odloči, da ne bo ukrepalo. In tudi to je treba izpostaviti. Gospa Gomeš me je prosila, da sem strok. No, mislim, da nimam uh, imidža nekoga šipkega, ampak poskušal bom eh, upoštevati vašo prošnjo. Danes sem poskušal biti strok. Gospe Holmajer pa bi dejal takole. Ko kritiziramo voditelje držav, politike, predsednike vlad, ne kritiziramo držav, kritiziramo politike. Države so več kot politiki in to rečem kot politik. Na srečo. Še ena tema, ki mi je zelo pri srcu, pri kateri pa ne morem odgovoriti, je vprašanje psov. Vem, da je to vprašanje eh, zelo pomembno eh, javnosti. Številni evropski državljani imajo zelo jasna stališča in grozno je, kaj se dogaja eh, divjim psom, cestnim psom v Romuniji. Kot lasnik psa, kot ljubitelj psov, lahko rečem, da je to zelo zapletena tema. Če bi nekega otroka na ulici takšen pes ugriznil. Kako mislite, da bo javnost reagirala, če te težave ne bomo rešili? Seveda moramo biti pri tej humani, narediti moramo precej več, morda eh, lahko v precejšnji meri izboljšamo ta sistem. Ampak takšna zgodba ima dve plati in mislim, da moramo upoštevati obe. Do marsikatere človeške tragedije je prišlo zaradi Eh, razmer psov, ne zgolj v Romuniji, ampak tudi drugot. Še zadnji komentar, gospod predsednik, vem, da sem že porabil preveč časa, ampak vseeno bi rad dejal, da pozdravljam to razpravo. Resnično sem bil odprt eh, do vas. To ni neka eh, tema, na kateri bi lahko okovali dobiček na eni ali pa drugi politični strani. Pozitivno sem bil presenečen, gospod predsednik, da je vaš odbor želel govoriti o strukturnih eh, zadevah, o tem, kako bi lahko izboljšali te strukture. Pošteno rečeno pa se odbor strinja s tem, da je Romunija na tem področju v zadnjih letih naredila veliko napredka. Najlepša hvala za vašo potrpežljivost, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod podpredsednik. redko je, da vam zaplaskajo v tem odboru, ampak hvala, kolegi, hvala. Seveda si bom to zapomnil. Preden greste, vem, da greste radi hitro ven. Uporabili ste eh, besedo, da je šlo za zaroto v eni skupini odnosov do druge. Naj spomnim kolege, da ne gre za neko zaroto, ampak gre za mehanizem temeljnih pravic, ki ga imamo v mehanizmu. Imamo dialog, tu imamo zelo stroge mehanizme, ki se oglašuje, imamo mehanizem. Je nekaj dinamičnega, je nekaj, kar se premika in spreminja in ker je veliko tren in tesnobe danes, lahko rečem, da to ne njih obravnavamo, ne bom se spuščal podrobnosti, ampak zahvaljujem se kolegom, ker so šli skozi to z disciplino in dostojanstvom, kajti ja, seveda, to povzroča veliko tesnobe ampak to je del mehanizma temeljnih pravic, da preučimo, kaj se dogaja v neki državi članici in zato je potrebno veliko discipline. Hvala članom za njihovo pozornost, hvala prvom podpredsedniku, ker je prišel sem in odgovoril na ta vprašanja s dobrim humorom in natančno. Hvala lepa, gospod podpredsednik kolegi. To bomo obravnavali na sestanku koordinatorjev, če boste to zahtevali. Hvala še enkrat za vašo pozornost. Hvala, gospod podpredsednik. Colleagues, we... Kolegi, takoj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je točka 8, ker zamujamo. Gremo naprej. Prosim, da hitro zapustite dvorano, če ne boste ostali v dvorani. To imamo Petra Nidermillerja, ki je pročevalec. Gre za izmenjavo mnen z gospodom Fernandezom. Sledila bo izmenjava mnen z gospodom Fernandesom, ki je pročevalec za proračun za prihodnje leto z Evropsko komisijo. Gospodu Nider Millerju bom, bom predal besedo, da predstavi prioritet našega odbora. Kolegi, to je pomembna točka. Če ne boste sodelovali, prosim, da zapustite dvorano. Gospod Fernandes, vas bom prosil, da pokomentirate prednosti v tem odboru, preden bomo šli naprej. Gospod Fernandez, prosim. No. Ne, najprej gospod Nidermiller, kaj ne? Se opravičujem, gospod Fernandez. Najprej bo spregovoril gospod Nidermiller. Peter, vi ste prvi na vrsti, oprostite. Hvala lepa. Nič ne slišim, ampak. Ja, eh, oprostite, zmotil sem se, ampak na srečo nas nihče ni slišal, kaj ne? Thank you, Thomas. Hvala, Tomas. Hvala. Gospod podpredsedujoči, Tomas je pozval kredo. Hvala, Tomas. Peter. Ja, hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Fernandesu, ker je danes z nami. Omenil bi nekaj prioritet odbora Libe pri proračunu letu 2016. Nekatere prioritete so bile predstavljene v pismu, nas predsedujoči gospod Morales je to pred nami poslal Boru za proračun. Seveda je prva splošna točka ta, ki se nanaša na razpravo o migracijskih tokovih v sredozemlju. Tu imamo odziv Evropske unije na te tokove. Seveda je to za nas zelo pomembna tema in tu imamo nekaj ključnih prioritet. To bi rad poudaril v tem kontekstu. Najprej imamo to povečanje sklada za azil, migracije in preseljevanje. Zato, da bi poskrbeli za to, da bi popolnoma financirali predlog komisije, da bi izboljšali pogoje sprejema in integracije za begunce in prosilce za azil. Da bi podprli vse države, ki se soočajo s temi migracijskimi pritiski. Potem druga točka še en proračunski odziv na humanitarne izzive, s katerimi se sooča Evropska unija v odnosu do migracijskih pojavov v sredozemlju, zlasti preko operacij iskanja in reševanja. Potem tretja točka, povečali naj bi sredstva agencije ASA in tudi število osebja v prihodnjem letu. Mi obžalujemo predlog, da bi pravzaprav zmanjšali proračun te agencije v prihodnem letu na tehnični ravni. Potem pozdravljamo predlagano povečanje proračuna za Frontex, zlasti v odnosu do operacij Triton in Poseidon. Pa ko gre za reševanje življenj, mora biti to v spredju teh operacij. In tu vidimo, da želi odbor agencijem sporočiti, da mora komisija razmisliti o tem, da bolje upošteva naloge vseh ključnih agencij na področju pravosodja in notranjih zadev. Potem še skoraj da zadnja točka, potrebujemo boljše financiranje instrumentov za nadzor in spodbujanje vladevine prava, zato da bi pravosodni sistem primerno deloval in mimo teh ključnih prioritet bi vas nekaj poprašal, gospod Fernandez, o ključnih predlogih, da bi bili sprejeli odločitev o porabi instrumenta fleksibilnosti. Kot poročevalec iz odbora Libe za ta instrument, lahko rečem, da me to še posebej zanima. Kot verjetno veste, imamo tu mehanizem fleksibilnosti. Ta je del predloga komisije za to, da imamo nujen sistem preselitve, tako da bi pomagali Grči in Italiji. Kako naj bi odbor za proračun nadaljeval delo s temi predlogi? To naj bi povezali s pogajanjem o proračunu za prihodnje leto, kajte tu imamo predlagano povečanje, ki je primerno za prihodnje leto. Velja za prihodnji proračun, ampak bo to primerno tudi v sedanjem kontekstu pogajanja svetu, zlasti, če govorimo o tem mehanizmu preselitve. Hvala, Peter. To je bilo nekaj jasnih vprašanj za gospoda Fernandesa. Sedaj bom prosil gospoda Fernandesa, naj pokomentira prioritete odbora Libe, preden bomo šli na prispevke poročevalcev v senci. Gospod Fernandez, ali želite pokomentirati vprašanje gospoda Nirmilerja? Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Predstavil bom naše glavne usmeritve, ki so bile začrtane. Odbor za proračun so že izglasovali poročilo za mandat trialogom in tu lahko vidite, kakšne so naše splošne prioritete. Torej, glasovanje je potekalo marca in takrat so bile izglasovane smernice in znotraj treh smernic imamo zaposlovanje podjetja in podjetništvo, ampak tu smo upoštevali tudi notranjo in zunanjo solidarnost. In tu imamo tudi varnost in priseljevanje, seveda imajo te prioritete potem proračunske posledice glede zadevnih postavk pri programih. Tu govorimo o načelu, ki velja za proračun za prihodnje leto, kar pomeni, da bi morali spoštovati obveznosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo te obveznosti, ki so bile sklenjene med svetom parlamentom. Tu gre za to fleksibilnost svet se je angažiral v okviru večletnega finančnega okvira med leti 2014 in 2020. Naj spomnim, da se to razlikuje glede na fleksibilnost predhodnega večletnega finančnega okvira med leti 2013 in 2014. In mi smo znižali ta večletni okvir, to smo sprejeli, ker smo uporabili ta mehanizem fleksibilnosti. Kaj je to? To je ta mehanizem fleksibilnosti in tu imamo sedaj dogovor s svetom kajti za nas so instrumenti fleksibilnosti pomembni. Imamo recimo Evropski sklad solidarnosti. Govorimo o takšnih instrumentih solidarnosti, ki so za nas nad večletnim finančnim okvirjem. In tu imamo še nekaj novega. Če se v določenem letu ne uporabim, nizka marža, lahko od prihodnega leta to uporabimo pri obveznostih v naslednjem letu, kajti to je potem del te globalne marže. Imamo majhen proračun, ki ga moramo uporabljati in iz naslova učinkovitosti moramo uporabiti te instrumente fleksibilnosti. Seveda ob spoštovanju obveznosti, to je nekaj drugega takrat ne smemo govoriti o težavah pri plačevanju. To je nespremljivo. To imamo v tretjem razdelku in potem imamo še dve milijardi zapadlih plačil. To je nespremljivo. Kaj ti plačila so logična posledica obveznosti, tako da ne smemo svet prositi naj plača te dolgove in račune, naj plača to, kar je pooblastil naj plača svoje obveznosti in to je nespremljivo, da se to dogaja pri tako pomembnih razdelkih. Potem, tretji razdelek, tu lahko vidimo, da obstajajo težave, recimo pri pilotnih projektih, zlasti, če govorimo o pripravah, ampak to pomeni kaj. 124 milijonov evrov imamo za instrument fleksibilnosti, ampak to ni dovolj, po našem mnenju kaj ti potrebovali bi določeno maržo za nepredvidljive stvari, pa tudi za pilotne projekte in za pripravljalne ukrepe. Potem tu imamo tudi proračun zlasti za ta odbor. Tu imamo povečanje pri dveh glavnih sredstvih. Te imamo Evropski sklad za azil, migracije in integracije. In tu imamo povečanje obveznosti za 36,2 odstotka. To je kar precej. Potem imamo povečanje sredstev tudi v skladu za notranjo varnost, Za 5,5 odstotka obveznosti pri plačilih imamo pri Evropskem skladu za azil in migracije in integracije povečanje za 36 odstotkov in pri skladu za varnost imamo povečanje za 15,5 odstotkov. Pri programu pravosodja in enakosti pravic med državljani imamo tu povečanje in to sedaj primerjam z letom 2015 se imamo povečanje za 4,5 odstotkov pri obveznostih. Potem imamo še nekaj, kar je bolj splošno. Naša mandat, ki je bil izpogajen odboru za proračun, za trialog. To imamo 5 odstotkov znižen za kadre v petih letih poprečju na leto. Tega naj ne bi uporabljali enako, kaj ti seveda agencije niso enake, tako da je to precej nujno, kot veste. Če govorimo o agencijah, imamo tu devet agencij, tu recimo vidimo Frontex, ki naj bi povečal sredstva za 34 odstotkov, potem imamo le dve agenciji, Evropski urad za podporo azilo, za 24 sodkov, pa tudi pri FRA, pri agenciji za temeljne pravice. imamo nič cela 24 odstotkov znižanja, ampak to so naše prioritete, to je v našem poročilu mandata. To so splošne bojazni pri agencijah, ampak to so precej specifične bojazni, zlasti, če govorimo o tem Evropskem uradu za podporo azilu in tudi o Evropolu in to gre tudi za druge agencije, ki zadevajo Libe. Tako da smo to omenili v našem poročilu. Nedavno smo sprejeli DA5. To bo obravnavano na plenarnem zasedno v Strasburu, kjer bo potekalo tudi glasovanje. Komisija tu predlaga krepitev za 16 mest za Frontex, 4 za EZO in 3 za Europol. Ampak potem je nekoliko smešno, da zaradi odstotka, zaradi pravila 5 odstotkov, v proračunskem predlogu za prihodnje leto vidimo, da imamo manj delovnih mest za Frontex, 3 manj za Europol in 4 manj za Eurojust. In to kaže, da na to, kar sem že povedal, da moramo analizirati vsa ta vprašanja glede zaposlovanja kadrov v agencijah. Naj spomnim še na nekaj. Sedaj govorimo o proračunskem projektu komisije. Govorimo o projektu in to naj bi obravnavali na svetu. No, še vedno čakam na najslabše, kar se bo zgodilo pri obravnavi na svetu, kajti svet vedno podaja zelo lepe izjave, mi to sprejemamo, vsi se strinjamo glede teh izjav, ampak potem pa ni dovolj sredstev za prioritete. Včasih ne namenijo temu niti dovolj sredstev, da bi plačali to, kar je bilo že storjeno, kot sem že rekel prej. To pomeni, da bomo imeli pogajanja s prioritetami, ki sem jih omenil, imamo sedem predlogov pri tem osnutku proračuna komisije. Imamo tudi povečanje, ampak tudi kritike, ki so seveda jasne. Sedaj bomo imeli mandat za ponovna pogajanja v trialogu 3. septembra poteče rok za vložitev predlogov sprememb. To bo nekoliko bolj specifično v tem poročilu za mandat. Ne smemo imeti zelo specifičnih vidikov. Omenili smo lete agencije. Sredi septembra naj bi sprejeli to poročilo za oktober. 18, 19, 30. septembra bomo glasovali vzoru za proračun o proračunu 23 novembra, okto, oktobra o tem, 18. oktobra oglašujemo na plenarni zasedanju, 18. novembra naj bi potem imeli obravnavo, upam, da ne na svetu, ampak pakta sunt servanda, to je pomembno, pa še nekaj, tu imamo politične prioritete, ki naj bi bile vidne pri obveznostih in proračunu, pa tudi, če govorimo o plačilih. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Fernandez. Sedaj pa poročevalci v senci. Najprej Tomas, prvi si se javil, potem gospod Kliljo. Prosim, Tomas. No, uh... Hvala, gospod predsedajoči. Na začetku sem se želel zahvaliti Petru za način vodenja tega dialoga z nami, pa tudi za delo na sestankih poročevalcev v senci. Delali smo zelo konstruktivno in vsi smo skušali biti na isti valovni dolžini, zato da bi skupaj sestavili stališče. Glede LSA sem želel reči, da želimo povečati proračun za AMIF in Frontex, tako da bi se ti dve agenciji lahko soočili z migracijsko krizo. Podpiramo tudi predlog komisije, da bi Frontex 1 Evropol in Eurojust vzeli z tega pravila glede zmanjšanja števila kadrov. Ta obveznost sicer velja za vse druge evropske institucije. Istočasno moramo ponovno razmisliti o tej politiki zmanjšanja kadrov, glede na to, da je nalog vedno več. Zlasti v teh agencijah. To je protislovje in tega doslej nismo omenjali na dolgo in široko. Potem podpiramo povečne proračune za EASO in Europol, tako da bi ti dve delegaciji skušali urejati grožnje na novem področju na tak način in da bi se tudi učinkovito borili proti terorizmu in organiziranem kriminalu. Pa še zadnje, kar bi omenil. Predvsej dolgo nismo namenili nobenih dodatnih sredstev za boj proti drogam. In mislim, da moramo tu poštevati tudi to, kar se je dogajalo v zadnjih šestih letih. Na trg je prišlo več kot 50 novih sintetičnih drog. Torej, v imenu Evropske ljudske stranke bi res radi povprašali komisijo, naj še enkrat razmisli o potrebah IMCDDA, kajti to je agencija, ki se ukvarja z drogami. Kajti menimo, da temu vprašanju nismo posvečali dovolj pozornosti. Ne smemo si več zatiskati oči, ko gre za droge, ampak moramo nekaj storiti s to težavo. In sedaj imamo tudi krizo in to vprašanje glede droge postalo še bolj pereče. Toliko glede tega. Druge stvari smo že slišali. Hvala lepa za to razpravo. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so delili tako konstruktivno pri osnutku proračuna. Hvala. Hvala, Tomas. Carlos je naslednji, prosim. Dobri, predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Na začetku bi rad rekel, da sem prepričan, da bo naš kolega Fernandez opravil odlično delo za prihodnje leto. Tako je bilo tudi pri Junkarjevem načrtu in naj omenim tri vprašanja. Najprej splošno vprašanje, ne le za naš odbor, ampak mislim, da imamo to tudi odboru za proračun. Torej, še vedno nimamo dovolj proračuna in proračunskih sredstev glede na naše evropske ambicije in ne moremo več ustvarjati več Evrope, z manj sredstva. Ta proračun je zelo majhen, to ni niti en odstotek evropskega BDP-ja. Drugič, jasno je, da se odboru soočamo z novimi izzivi. Kot smo slišali strani dveh predhodnih govorcev, Petr in Tomas, oba sta to omenjala. Tu imamo sredozemsko vprašanje, kako se soočiti z migracijskimi pritiski, prošnjami za azil in tu vidimo pravi val priseljencev in na to moramo najti odgovore. In če bi lahko predvideli predhodne proračunske odgovore in bi to vključili v proračun, bi bilo dobro, kajti sicer je treba uporabiti nove instrumente, kot recimo ta mehanizem fleksibilnosti, kot je povedal kolega Nidermüller in seveda povsem upravičeno najti moramo odgovore pri teh nujnih zadevah. Ne moramo reči, ja, oprostite, ampak zaradi postopka nimamo primirnega odgovora. In na koncu še nekaj. Kolega Fernandez je to omenil. Pogosto vidimo, kako je pri obravnavi proračuna. Na koncu parlament zavrne predlog Evropske komisije v poročilu. Komisija predlaga neko številko, svet to zmanjša, parlament to ponovno zviša in pogosto na številnih področjih to ni dovolj. In vidimo, da so ti predloge komisije pod potrebami. Kajti, kot smo slišali, imamo tudi to agencijo, ki se bori proti drogam in pri vseh teh agencijah moramo zmanjšati pet odstotkov zaposlenih. Ja, pri nekaterih agencijah je mogoče to pravično, pa pri nekaterih manjših agencijah gre tu za izgubo. Izguba enega delovnega mesta lahko pomeni prenehanje delovanja te agencije, ampak tu gre res za eh, drobiš. Kaj ti, kaj je to eno delovno mesto neke ključne agencije za Evropsko unijo? Če gre to res za zmogljivosti neke agencije, torej Upam, da bo gospod Fernandeš pošteval te naše bojazni. Hvala. Hvala. Ta razprava o proračunu je res ena izmed najpomembnejših tem. To moram reči. Ampak seveda moramo k malu povzeti razpravo, ker sledi točka o fra, tu so tudi kandidati, tako da moramo zvečer domov. Najlen, prosim, če ste lahko zadnji in če ste kratki. Potem pa bodo kolegi strnili zadnje komentarje. Se pravi, čuje Malin, prosim. Hvala zelo na kratko, v šveščini. Mogoče bo to še krajše. Guje, nagala. Ne podpiramo povsem to, kar vidimo tu. Radi bi imeli proračun, ki bi reševal življenja, ki bi ščitil ljudi. Želimo sprejem, želimo spodbuditi integracijo, ampak zato potrebujemo vire. V tistih državah, kjer je veliko te odgovornosti, želijo imeti več virov za jaso e in za ami. Ne verjamemo v represivne ukrepe. In to bi nekaj rekla. Evropski svet gre po nevarni poti zaenkrat. Kaj ti? sedaj so nehali govoriti o predlogu preselitve in govorijo le o represivnih ukrepih. To je zelo nevarno in boriti se moramo proti temu. Mogoče bo najbolje, če to storimo preko denarja. To ljudje občutijo. Da bi sedaj financirali vojaške operacije, da bi streljali na te ladje tih otapcev. Ja, tu imamo sredstva Frontexa, ampak to želimo bolje uporabiti druge za ponovno nastelitev in preselitev ljudi tako da potrebujemo dve proračunske postavki v prihodnjem letu prav za to. In to želimo storiti brez sveta, če sami ne more izpolniti teh nalog. Hvala. To je bilo kratko švišnje in angliščini. Hvala. Če lahko oprostite, ker je malo časa, ampak Peter najprej, potem pa gospod Fernandeš. Ja, zelo na kratko, res. Najprej bi se vam rad zahvalil, gospod Fernandez, za vaše pripombe in komentarje. To je pomembno za nas. Hvala tudi poročevalcem v senci. Strinjam se s teboj, Tomas. Mislim, da je bilo vzdušje v odboru zelo prijetno in še naprej bomo delali na tak način, delali bomo močno, jedrnato, tako da bomo imeli dosledna stališča glede proračuna v prihodnjem letu. Hvala. In še zadnje besede, gospod Fernandeš. Res je, imamo majhen proračun, ta znaša približno en odstotek evropskega BDP-ja. Zvezdni proračun v ZDA znaša 20 odstotkov BDP-ja. In s tem proračunom se ne moremo odzvati na vse nove prioritete, vse nove pristojnosti. Tu gre za 5,45 milijarde evrov plačilih, je torej to zelo pomembno za Evropo in to ima zelo veliko dodano vrednost. Vsi evropejci bi morali vedeti, da imamo 4,14 odstotkov proračuna za naložbe in samo 6 odstotkov za upravne izdatke in za delovanje. To pomeni, da je to res zelo pomemben proračun, ki lahko prinese dodano vrednost in seveda to neizpodbitno. Ampak Pri tem proračunu potrebujemo nova lasna sredstva in to je še ena druga razprava, danes ne bom govoril o tem. Potrebujemo ločitev med upravičenci in tistimi, ki prispevajo proračun in to je nekaj slabega za Evropsko unijo in tu lahko to prinese neupravičene razloge, ampak tu imamo še nekaj. Nekatere države seveda podpira večletni finančni okvir, to je sicer obvezno, potrebujemo soglasje, potem pa sprejemamo proračun vsako leto. In ti proračuni so še manjši od predvidenih večlet na finančnem okviru. To je nevrjetno. Ista država, ki izglasuje večletni finančni okvir, potem glasuje proti vsem proračunom sistematično. Ne bom našteval teh držav, ampak večjih je takšnih in storiti moramo nekaj drugega, kar nikoli nismo storili. Vemo, koliko to stane, da imamo še eno novo delovno mesto. In videti moramo, koliko to stane, če imamo eno delovno mesto manj. To je zelo pomembno. Kaj ti? Saj govorimo o rezih, ampak če tega ne bomo storili, moramo vedeti, koliko to stane Evropsko unijo. In če to stane več, kot pa, če tega ne storimo, moramo spremeniti našo vizijo. In če bomo na tak način gledali na proračun, bomo tu preočevali tudi teh stroškov, če kaj ne storimo, to, kar pač moramo storiti. Sveda, ni dovolj sredstev za številne agencije, ampak tu imamo omejitve. Imamo omejitve enega odstotka v večletnem finančnem okviru. Torej, če In tu prosim za vaše razumevanje. Če bi tu sprejeli vse predloge sprejemstvih odborov, bi potrebovali sedem proračunov, kar en sam ne bi bil dovolj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fernandez. Hvala poročevalcem o senci. Hvala Petru Müllerju. Nieder- predstavitev bo 15. julija. Hvala tudi kolegicam in kolegom. Sedaj pa 11. točka, Agencija za temeljne pravice, izbirni postopek kandidata za mesto direktorja. V skladu s členom 15 uredbe sveta 168 skozi 2007. Hvala lepa kolegicam in kolegom, ki so se oglasili za to točko. Žal je pač četrtek popovdan, se upravičujem, da je tako, ampak nekaj pač moramo obravnavati tudi ob četrtkih popovdan. Hvala kolegicam in kolegom, da so tukaj za to pomembno točko. Čakam na nove informacije v zvezi s tem. Sorry, colleagues, I have to some, draw some lots, so I'm just checking. Um. Zobrazujem, iščem dokumente. V redu. Če ste vsi pripravljeni, bomo sedaj imeli predstavitev kandidata za direktorja Agencije za temeljne pravice v skladu z 15. členom uredbe. Evropski parlament in svet podata mnenje in tudi podata kandidate razvrščene po prednostnem redu. Tri kandidate bomo zaslišali posamezno v skladu z členom. Člen 15 uredbe 168 skozi 2007 določa, da na osnovi seznama, ki ga pripravi komisija, na osnovi razpisa in preglednega izbirnega postopka, potem ti kandidati podajo predstavitev v Evropskem parlamentu. Evropski parlament in svet Evropske unije potem podata svoje mnenje in navedeta vrstni red kandidatov. Libe je predložil pripravljalni vprašalnik trem kandidatom. Imajo tri skupne vprašanja in tri kandidati so odgovorili na vprašalnik. Odgovori pa so na voljo v sejnih dokumentih. Prav tako vas obveščam, da bomo glasovali 2. julija. Glasovali bomo zato, da odločimo vrstni red kandidatov. Sedaj bom izžrebal ime kandidata, ki ga bomo zaslišali prvega, potem kandidatov bomo sledili avetednemu vrstnemu redu. Samo trije so, zato se mi to ne zdi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 kandidatov ne poznam, niso moji sorodniki, prijatelji ali karkoli drugega, niče ni škod. Gospod O'Flaherty je prvi. Nisem irec, imam škotske naglase, kakor vsi veste. Gospod O'Flaherty, izvolite. Potem bomo po abecednem seznamu sledili lahko bi sicer izžrebal, ampak potem bo na vrsti nizozemski kolega, oziroma nizozemci nikoli nimajo sreče pri tem. Abecedne leta, ne? Gospod Oflaherty bo prvi, potem gospod van der Lan in na to še tretja kandidatka. Izvolite. Pozdravljeni gospod Oflaherty. Se upravičujem. Malce smo že utrujeni. Najprej, da vam povem, kako bo potekalo. Podali boste ustno izjavo. Uvodna izjava ne sme biti daljša od petih minut. Po uvodu bomo imeli vprat čas za 11 vprašanj. Dobrodošli v Libeju. No, prišli ste tako daleč, ampak eh, prepričan sem, da boste tudi to zmogli. Vsak časovni slot bo znašal 3 minute. 1 minuto za vprašanje in 2 minuti za odgovor. Zavedate se, da bom zelo strog pri spoštovanju časa za govor, kajti drugače zadnji kandidat ne bo več imel časa. Če boste presegli čas, vas bom prekinil, hvala, ker to razumete. Pri vsakem kandidatu bo to veljalo. Domačenje je zagotovljeno, zato lahko uporabite uradni jezik po lastni izbiri, seveda pa morate vedeti, da se vaše besede tolmačijo, zato ne smete govoriti prehitro. Gospod Oflaher, izvolite. Še enkrat na vas opozorim pet minut imate na voljo. Ste pripravljeni? Kolegice in kolegi, ste pripravljeni? Nehajte klepetati. Budite prijazni. Pripravljeni? Pozor, izvolite. Pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko veselje mi je, da sem danes pred vami danes eh, do povdan smo imeli poročilo o Fra in eh, videli smo, kakšna zgodba o uspehu je ta agencija, čeprav obstaja šele kratek čas. Pomagamo vam opravljati naloge pri spodbujanju temeljnih človekovih pravic. Agencija se razvija. In uh, sam predlagam, da jo še dodatno razvijemo in sicer posvečali bi se trem vidikom dela. Prvi vidik zadeva poenostavljanje in vključevanje temeljnih pravic v vseh institucijah Evropske unije. Da danes temeljne pravice še vedno uporabljamo v določenih kontekstih, v drugih pa ne naprimer na področju varnosti. Najprej torej vključevanje. Drugo področje, ki bi mu agencija lahko namenjala več pozornosti, je na ravni držav članic. Lahko bi opozarjali na temeljne pravice, še posebej v okviru listine na ravni držav članic. To ni delo agencije, to bi morali narediti nacionalni akteri, nacionalne države članice in akteri v državah članicah, ampak FRA ima zelo pomembno vlogo kot center odličnosti za to, da pomaga izvajati te dejavnosti na nacionalni ravni. In tretje področje je naslednje. Navezuje se z akterji zunaj institucij in držav, ki so zelo pomembni pri spoštovanju človekovih pravic in temeljnih pravic. Tukaj imam v mislih svet posla njih moramo bolj aktivno vključiti in agencija za temeljne pravice bi lahko pomagala pri tem, da jih opozorimo na njihove odgovornosti, naprimer hramba podatkov ali skupni digitalni trg in na eh, kolikšne mere bomo uspeh tam merili po stopni vključenosti nedržavnih akterjev. Poskušamo vas eh, čim boljše podpirati pri teh dejavnostih in vprašali bi se lahko, zakaj sem jaz kvalificiran, zakaj si jaz želim to delovno mesto. No, naj vam povem nekaj lasnosti, ki naj bi jih direktor mora imeti. Direktor Agencije za temeljne pravice mora biti strasten evropejec. In povem vam lahko, da sem ponosen državljan Evrope, Evrope urednot, Evrope, ki je dobila Nobelovo nagrado za mire. Drugič, direktor mora imeti izkušnje, pri najtežjih nalogah. Torej, da vzame suho normo določbe na področju človekovih pravic in to spremeni v otepljive politike, zakonodajo in ukrepe. Osem let izkušenj imam v odboru za človekove pravice pri OZN. Sodeloval sem z akteri z vsega sveta in jim pomagal in mislim, da je to zelo veliko izkušenje tudi. Lastnost, ki jo direktor potrebuje, je sposobnost razumevanja podporne vloge agencije. Vi pripravljate politiko, mi vas podpiramo, mi vas podpiramo z dobrimi podatki in z analizo, zato da vi upravljate svojo delo. In po eni strani je pač to že tisto, kar sem počel v svojem prejšnjem eh, položaju, v svoji prejšnji funkciji. Zadnje področje ki ga želim omeniti v zvezi z potrebami direktorja, zadeva uspeh v preteklosti. Če želiš biti direktor FRA, potem moraš pokazati, da si sposoben doseči rezultate. Opozorim vas lahko na več rezultatov, ampak eh, naj vas opozorim samo na zadnjega. Lani smo sklenili postopek reforme na ravni Združenih narodov v New Yorku. Rezultat tega procesa se je v veliki meri napajal iz projekta, ki sem ga več let vodil sam. Šlo je za proces iz Dublina v zvezi z okrepitvijo tega sistema. 80 odstotkov priporočil je prišlo iz posvetovanja z več deležniki, ki sem ga vodil sam. In iz tega sem potem izpeljal 100 sklepov. Zadnji eh, primer moje uspešnosti je to, uspešn, uspehov pa je bilo seveda več. Hvala lepa. Thank you very much indeed, Mr. Hvala lepa, gospod O'Flaherty. S tem je konec vaše uvodne izjave, sedaj pa vprašanja. Vi ste prvi, zato uh, bo to na začetku malce neorganizirano, potem pa bomo kmalo v pravih tirih. Najprej triminutni slot, kako smo rekli, Monika Holmajer za ELS, torej minuto vprašanje in dve minuti odgovora. Monika, za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo trenutek. Izvolite. Comisar Timmermans. Mikrofon, prosim. Your microphone is not Again. on. Uh, will be about tolerance, namely how to... Timmermans je govoril o tem, kako se bomo borili proti um, antisemitskim, antimuslimanskim in drugem nasilju. In zanima me, kakšna so najbolj pereča vprašanja na tem področju in kako bi lahko FRA prispevala k temu. Dve minuti za odgovor, izvolite. Hvala. Pobuda komisije je zelo pomembna. Slišal sem predsednika Timermansa, ki pravi, da bo to okrepilo okvire odgovornosti v Evropski uniji za ustrezno ravnanje držav članic. Omenil je tri zelo pomembna vprašanja, kar zadeva kršenje temeljih pravic v Evropski uniji. Agencija za temeljne pravice lahko sodeluje in deluje na več področjih. Prvič, in to že počne, lahko pripravi dobre podatke o primerih sovražnega govora in eh, sovražnih kaznjivih dejanj. To delo lahko upravi hitro. Videli ste, kaj se je zgodilo v zvezi z situacijo Charlie Hebdo. V enem mesecu lahko pripravi dobre podatke. Če bi ta material lahko bil na voljo že v oktobra, bi bilo to tudi izjemen uh, uspeh. Agencija lahko zagotavlja tudi tehnične nasvete v zvezi z pravnim okvirom za zaščito pravic v kontekstu skrajnega sovražnega govora. To je uh, občutljivo področje, države članice se ne strinjajo, kje potegniti črto, ampak jaz mislim, da potegne črto tam, kjer pač zakon pravi, da je treba črto potegniti. FRA vam lahko zagotovi tehnične nasvete v zvezi s tem. Ampak vse skupaj bo delovalo le, če se bodo podatki razširjali in delili. Timmermans to ve in FRA ima vlogo pri tem, da razširi rezultate kolokvija na ravni držav članic, kajte tam bo najbolj verjeten in mogoč uspeh. Hvala, sedaj pa naslednji slot, gospod Peter Niedermüller. No, a ne, Mariju, prav. Za socialiste, Mariju Loresten, izvolite. Gospod O'Flaherty, vaš življenjepis je res impresiven obravnavali ste zelo pomembne vidike človekovih pravic in v tem odboru pričakujemo, da bo FRA naš partner. Želimo si celovit instrument za to, da bi primerjali države članice glede izpolnjevanja zahtev na področju temeljnih pravic. Danes smo imeli poročilo FRA poročilo je bilo dobro, ampak ni bilo celovite priložnosti za to, da bi primerjali kazalnike po posameznih državah. Zanima me, kaj menite o tem. Ali je realistično, če pričakujemo kaj takega, bi FRA pod vami lahko zagotovila poročila po posameznih državah? Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Loresten. Da, bil sem tukaj, ko ste to obravnavali. Agencija za temeljne pravice gre v smer, ki si jo želite. Poročilo letos je krajše, bolj ciljno usmerjeno, ne govori o problemih, ampak uh, omenja področje problemov. Prav tako uh, opozarja tudi na nekatere druge elemente. Metodologija kazalnikov, ki jih predlaga Agencija za temeljne pravice, je naslednja. To se že uporablja pri romih. Uh, in to ustvarja neagregirane podatke, ki si jih želite vi. Mislim, da se vedno bolj podajamo v to smer, namreč vi dobite podatke od agencije. Upoštevati pa je treba, da Evropska unija ni oblikovala agencije kot neke vrste organ za spremljanje, zato moramo obdržati ustrezno integriteto tudi na tem področju. Vseeno pa vam želimo zagotoviti ustrezne podatke o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji zato bi lahko izboljšali, ampak napredek že teče. Hvala. Hvala lepa. Gospa Helga Stevens za EKE, e, izvolite. Minuto. Ja, dank u wel, voorzitter. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama sem poslušala to zelo zanimivo uvodno izjavo, prebrala sem letno poročilo za FRA. Ko gre za invalide, mislim, da je to sestavni del našega dela in tudi dela Evropske unije. Agencija za temeljne pravice se želi umestiti v prostor kot neke vrste center odličnosti. Moje vprašanje je prav v zvezi s tem centrom odličnosti. Izvajanje konvencij za invalide. Kako bo to videti v praksi, kako se to izvaja? In drugič vprašanje vključevanja invalidov. Invalidi so izpostavljeni diskriminaciji in to se obravnava ločeno. Za LGBTI imamo mm, posamezna individualna um, poročila in predloge. Mislim pa, da obstajajo tudi ljudje, ki so večkratni invalidi oziroma imajo več um, težav na tem področju. Hvala lepa. Konvencija za invalide združuje dobro prakso na tem področju in uh, lepo je, da je Evropska unija prevzela to pobudo in da je prevzela odgovornost na področju invalidnosti. Evropa že sedaj predstavlja visoki standard na področju dobrih praks, vsakar zadeva obveznosti. Uh, pri izpolnjevanju teh zavez vam FRA lahko pomaga. Pomagam bomo vam lahko zagotoviti ključne podatke o tem, kako se to izvaja po Evropski uniji. Spomnim se dveh področji. Naprimer, ustrezna namestitev. Dokolikšne mere se razumna namestitev izvaja v državah članicah in pri institucijah. In naslednji koncept je zmogljivost kako je spoštovana avtonomija osebe, tudi če je ta oseba invalid. FRA lahko pripravi ustrezne materijale, zato da lahko sklepe potegnete sami. Strinjam se z gospo Stevens v zvezi s tem, kar v, na področju človekovih pravic pravimo večkratna izpostavljenost, če je nekdo invalid hkrati pa tudi lezbika, gej ali rom ali član manjšine, potem so toliko bolj izpostavljeni diskriminaciji in tveganju. Vsaka situacija mora biti takšna, mora spoštovati kompleksnost naših identitet. Zaradi tega smo lahko močnejši od sosedov ali pa šipkejši od vseh ostalih in to mora biti v središču dela. Agencije za temeljne pravice. Hvala, sedaj pa gospod Šogor, HLS, izvolite. Se upravičujem, pravi predsednik, to pa ne bo držalo. Cecilija Wikström je naslednja. Oprostite. Cecilija, ajde, izvolite, hvala gospod O'Flaherty, vaš življenjepis je res neverjeten, zato vam ne bom postavljala vprašanj v zvezi s tem. Vendar, prihodni direktor Agencije za temeljne pravice mora biti tudi dober menedžer. Zanima me, ali lahko kaj več poveste o tem. Imate izkušnje na področju upravljanja in organiziranja enote, ki je približno tako velika kot eh, FRA, koliko ljudi je poročalo vam in kakšen je bil največji proračun, za katerega ste bili odgovorni. Da bom še bolj konkretna in morda tudi nekoliko bolj osebna, podajte nam primer vprašanja, ki ste ga uspešno rešili v, v okviru menedžmenta. Ja, mnogo bolje vam gre kot meni. Se še enkrat opravičujem kandidatu. Dve minute, izvolite. Ne vem, ali bo, mi bo uspelo v dveh minutah, ampak v redu. Hvala. Organizacije vodim že zelo dolgo. Vodil sem misije na terenu v konfliktnih in postkonfliktnih situacijah. Bosna, Sierra Leone, To so zelo kompleksne in zelo zahtevne operacije, ki sem jih vodil tudi v vojnem času. Na to sem vodil veliko skupino z obsežnim proračunom, ko sem bil koordinator za azijsko-pacifijske programe Visokega komisarja OZN e za človekove pravice. Če štejete vse skupaj, potem je bilo to skoraj 100 ljudi. Natačnega proračuna se ne spomnim, verjetno bi se vam zlegal, če bi povedal kakršnokoli številko. Kot glavni komisar sem pred kratkim vodil komisijo za Severno Irsko. Tam je bilo 20-25 ljudi, ampak eh, reševali smo zelo težke probleme v kontekstu proračunskih rezov v javnem sektorju. In eh, to je primer tega, ko sem dobro vodil v težkem kontekstu. Upravljal sem manjšanje operacije zaradi krčenja sredstev, za katero ni bila odgovorna organizacija. Ohranjal sem stabilnost in zagotavljal visoko stopnjo storitev, čeprav smo izgubljali delovna mesta. Veliko ljudi je trpelo zaradi tega, ampak sam menim, da smo vseeno bili uspešni. Hvala. Likely, um... there's a slight concern which I didn't anticipate. Imam pomislek. Enajst vprašanj vam moramo zastaviti. Predstavnikov Guja pa ni. V redu, zaenkrat šesto vprašanje. Zeleni. Judith Sargentini. Vi zastavite vprašanje, jaz pa si bom izmislil kakšno rešitev vredno kafke. Vprašanje za minuto, izvolite. Klot, potem boste res hitri. Gospod Flaherty, rekli ste, da Evropska unija FRA ni oblikovala za spremljanje, ampak. V tem so politične težave, kajti mislim, da si številni v Evropskem parlamentu želimo, da bi FRA bila spremljevalni organ. Zanima me, kako vidite sami sebe v tej politični igri, kaj te države članice zavračajo kazalnike, ki primerjajo države med seboj, igrajo se igre z vašim financiranjem in letnimi načrti. Po drugi strani pa si želimo pripraviti ustrezno zakonodajo za FRA in to temelji na podatkih, ki jih pripravljate vi, kakšna je vaša vloga, kakšna je politična vloga vaše organizacije. Thank you, thank you very much, Hvala lepa. Vloga agencije je zagotavljati čim boljše podatke eh, politikom in drugim institucijam. In to je odvisno seveda od situacije v državah članicah. Ugotovimo lahko, kaj se dogaja v zvezi s posamezno temo in ali je to v skladu z mednarodnimi standardi še posebej listino. Vendar FRA ne more presojati institucij ali držav članic. Po mojem mnenju bi s tem posegali v pristojnosti parlamenta in drugih institucij. Še vedno menim, da je vloga FRA, vloga FRA, podpore vam, tako da boste vi sprejeli ustrezne odločitve. Vem, da o tem razmišljate v odboru Libe, ampak eh, FRA vam lahko zagotovi strokovno tehnično pomoč, kakšni so različni modeli, kako to deluje v praksi, kako lahko integrirano opozorimo na ugotavljanje trenutnih okvirov, kako bi lahko dopolnjevali, ne pa tekmovali z spremljevalnim okvirom Sveta Evrope, naprimer. Fra lahko tukaj prispeva, ampak na koncu mislim, da boste ugotovitve, sklepe morali potegniti sami. To ni naloga agencije, vsaj ne v trenutni obliki. Preberem pravila in vidim, da bo čas za 11 vprašanj. Naslednji so kolegi iz FDD-ja tukaj. Ali je kdo tukaj? Ja, saj vem, da ni nikogar, pač retorično vprašanje. Še zdaj me ne razumete. Kolego iz FDD-ja ni in eh, to je pač problem četrtko popovdan. Nadaljevali bomo morda ne bo pošteno do nekaterih. Zato bomo šli do konca in potem bomo videli, ali ima še kdo drug vprašanja. Mislim, da je pošteno, da dobi vsak čim več možnosti. ENF ima osmo vprašanje. To je nova politična skupina za tiste, ki tega ne veste. Pravkar je odšla iz dvorane in to res ni dobro. kakorkoli. Samostojni poslanci, ne. Gospod Šogor, sedaj ste na vrsti vi, vi ste številka deset, se vam upravičujem za prej. Vi ste torej številka deset. Thank you, I will, I try to be very... Hvala lepa, kratek bom. Kako lahko pomagate komisiji in državam članicam pri izvajanju listine? omenjam tradicionalne nacionalne manjšine, ki se spopadajo z veliko diskriminacije, gre za jezikovne zakone in tako naprej. Kako lahko poskrbite, da bodo države članice in komisija spoštovale določbe iz listine od agencije in od komisije? Tudi od gospoda Timermansa večkrat slišimo, da gre za vprašanje za države članice. Grčija, Francija, Romunija, Slovaška, to so primere držav, ki sem jih imel v mislih. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod Šogor. Najboljši odgovor na vaše vprašanje je, da opozorimo na potencijalno vlogo, ki jo ima agencija pri tem, da listina že živi na nacionalni ravni. Ampak eh, tisto realistično to se še ne uporablja. Nekaj je sodnih primerov, ampak javnost se tega zaveda, mislim, da v 14 odstotkih. To mora biti umeščeno v ustavni okvir, zato da se bodo nacionalni akteri lahko na to zanašali. Listina veliko govori o manjšinah in različnih kategorijah ter različnih delih družbe. Mislim, da je to dobro za ljudi, ki ste jih omenili in tudi za področje, ki ste ga omenjali. Hvala. 11. vprašanje Ana Gomes, SND. Želela sem vas vprašati v zvezi z vlogo na področju nadzora. Zanima me, če bi lahko agencija poslancem iz tega parlamenta zagotovila informacije, ki bi nam eh, pokazale, kako so se razvijali proračuni in kako je to povezano s človekovimi pravicami, še posebej v okviru dogajanja v zvezi eh, s trojko. Gre torej za kršitev temeljnih pravic evropskih državljanov. Dve minuti imate. Um, uh, Hvala, gospa Gomeš. Kratek odgovor je da. Mislim, da bi Agencija za temeljne pravice lahko sprejela več takšnih prošen. Temeljne pravice je treba vnesti v vsa področja delovanja Evropske unije, tudi eh, na področje vrčevanja in eh, socialno-ekonomskega učinka vrčevanja. Vem, da imamo nekatere instrumente že na tem področju, ampak temeljnih pravic ne moremo vreči v koš, skriti v nek kot. To je nekaj bistvenega kar mora biti prisotno v vseh kotičkih eh, dela Evropske unije, zato se, vam, zato se mi zdi vaš predlog konstruktiven. Dije. Kolegi in kolegice, dobil sem idejo. Kar nekaj vprašanj smo postavili, kandidat je podal svojo vodno izjavo, pozno je že, vem, da morajo ljudje eh, domov in tako naprej, če želimo biti pošteni do obeh eh, ostalih kandidatov za ta eh, resen položaj, potem bi bilo dobro, če bi tisti, ki želite zastaviti vprašanja, zastavili. Prosim vas, da sledimo istemu vrstemu redu za ostala kandidata. Mislim, da so bila vprašanja dobra pokrili smo precej področji, mislim, da bi lahko postopali to, torej tako, tudi politično smo uravnoteženi. Se vam zdi to dobra odločitev? Po vrsti naprej, Judi, zato Cecilija. Ista količina vprašanj. V redu, ampak ne nujno ista vprašanja vsebinsko, to so trije posamezniki pred nami. No, seveda lahko spremenite uh, eh, vaše vprašanja. Načeloma podobna vprašanja, ampak lahko jih uh, spremenite. Prav isto število vprašanj, uh, isti ljudje, iste osebe. Prav? Prav. Potem pa tako kar pomeni, da ne bomo spremljali novih prošenj za vprašanja. Pa nadaljujemo. Hvala za vprašanja. Hvala gospodu Oflaterju za sodelovanje eh, in hvala za potrpežljivost. Naredil sem nekaj napak tekom te razprave. Kolegi in kolegice, sedaj pa naš eh, naslednji kandidat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 dobrodošli v naši sredi. Sveda vas nekateri poznajo, ste nekdanja poslanka v Evropskem parlamentu. Dobrodošli. Ste nekdanja poslanka, veste, kako zadeve potekajo v četrtek popovdan hitri moramo biti. Dobrodošli še enkrat na tej seji odbora Libe. Naj vam dam nekaj informacij glede strukture tega zaslišanja. Najprej boste podali eh, petminutno uvodno izjavo, na to pa bomo imeli določeno število vprašanj naših poslancev in poslank. Vsak slot bo dolg tri minute, eno minuto bodo dobili poslanci in to bodo podobna vprašanja kot. Uh, je dobil prejšnji kandidat, na to pa boste dobili dve minuti za odgovor na to vprašanje. Strog bom, zagotovil bom, da se držite eh, časa, ki je za to določen, govorite lahko v eh, poljubnem jeziku, ampak prosim vas, da ne govorite prehitro, kot veste, eh, se morate držati določenega ritma, bili ste že poslanka. Izvolite, imate pet minut za uvodno izjavo. Hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice. Veseli me, da sem ponovno tukaj v parlamentu, kjer sem delala pred desetimi leti, ko sem bila podpredsednica. Ta odbor je moral zagotoviti ravnoteže med novimi varnostnimi ukrepi in zagotavljanjem temeljnih pravic. Marsikaj se je spremenilo, listina je začela veljati pred petimi leti. In nisem presenečena, da odbor Libe še vedno skrbi za to, da bi začeli ustrezno izvajati temeljne pravice. Nažalost, še nismo prišli do cilja, še vedno imamo visoko stopnjo antisemitizma, diskriminacije do Romov, do invalidov, eh, veliko je nasilja zoper eh, ženske, skupnost LGBTI, veliko sovražnega govora, veliko je diskriminacije na osnovi eh, izvora in religije. Fra je pomemben del tega področja temeljnih pravic in eh, ta agencija bo v prihodnosti še bolj potrebna. Soočamo se z ekonomskimi in varnostnimi vprašanji. Zagotoviti moramo, da naše politike spoštujejo temeljne pravice, da so osnovane na dejstvih in da upoštevajo to, kar dejansko deluje. Naše omejene vire moramo uporabljati preudarno. Podatki agencije pa morajo služiti Eh, vam in drugim, ki se eh, borijo za vključujočo Evropo, brez diskriminacije za eh, naše svoboščine. Sem kandidatka, že osem let sem bila na takšnem položaju, kar pomeni, da imam posebno perspektivo našo temeljno delo, lahko povežem s trenutnim dogajanjem, vplivam na agendo morda bodo nekateri to gledali kot na slabost, ker sem bila politično obarvana v preteklosti. Fra je lahko učinkovita zgolj, če je politično neutralna, če deluje v okviru pravnih pristojnosti in sama sem zavezana k zagotavljanju takšnega dela. Po politični karieri, ki sem jo imela, sem se pridružila mednarodnemu eh, kazenskemu sodišču, bila sem vodja eh, najvišjega sodišča in mislim, da imam eh, Eh, zgodovino neutralnosti. Mednarodno kazensko sodišče je prav tako institucija, ki deluje na podlagi eh, dejstev in ta dejstva na to vplivajo na to, če nekdo gre v zapor ali ne. Držati se je treba pravil, izpostavljati pravni okvir, v katerem delujemo, obene pa moramo izboljšati eh, pravice za žrtve vi se pogosto soočate z nujnimi humanitarnimi izzivi, naprimer sedaj eh, v primeru migrantov na naših obalah. Odločate o novih virih za boj proti antisemitizmu, proti diskriminaciji. Ko oblikujete takšno politiko, bom sama tam, da vam pomagam, da skupaj ugotovimo, kaj je učinkovito, kakšni ukrepi so dobri. Fraše naprej eh, mora ostati bistven partner za Evropski parlament. Zagotoviti moramo kulturo temeljnih pravic po celotni Evropske unije v naslednjih letih. In moje izkušnje lahko povežejo delo agencije FRA z obstoječimi razpravami, tako da te informacije dosežejo ključne deležnike vas, svet, eh, različne agencije in različne partnerje agencije FRA po svetu. Tako bo učinek največji. Vizija in odločenost sta bistvenega pomena. Ampak ni direktor tisti, ki odloča, upravni odbor v sodelovanju z institucijami in partnerji eh, je tisti, ki odloča o prioritetah. Fran potrebuje tudi ustreznega menedžerja, izkušenega menedžerja, ki zagotavlja, da se eh, sredstva uporabljajo učinkovito in da osebje ostane motivirano in učinkovito. Sama sem skrbela za takšno delo, odgovorna sem bila za človeške vire, proračun in finančna vprašanja za mednarodno kazensko sodišče, se pravi 90 zaposlenih predstavljala sem pravosodno svojo eh, vejo oblasti za strateško načrtovanje, proračunski cikl in upravljanje s tvegani. Sodišče je imelo proračun v višini 100 milijonov in ima lasne zaposlene. Vzpostavila sem eh, mehanizem za neodvisni nadzor in tudi v fraju eh, bom te izkušnje lahko uporabila. Gospod predsednik, Evropa se sooča z ekonomskimi in varnostnimi izzivi. Temeljne pravice pa niso nekaj, kar lahko jemljemo kot samoumevno. Ravno obratno, zaščititi jih je treba. Davkoplačevalci morajo vedeti, da se sredstva agencije FRA uporabljajo učinkovito za dobro delo v instituciji, ki išče dolgoročne eh, konkretne rešitve. Sama bi bila ponosna, da bi lahko postala del tega dela. Najlepša hvala, sedaj pa vprašanja. Prvo vprašanje, gospa Monika Holmajer iz ELS, eno minuto ima, na to pa boste vi dobili dve minuti za odgovor. Izvoli. Äh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Agencija za temeljne pravice je aktivna na različnih področjih. Še posebej je aktivna na področju pristojnosti različnih drugih specializiranih agencij. To pomeni, da na več področjih prihaja do podvojevanja. Agencije se morajo dogovoriti o tem, kako bodo sodelovali. Kako razmišljate vi o dogovorih z drugimi agencijami, tako da bi se izognili podvojevanju in eh, ponavljanju ukrepov? Kako vidite delo na področju? naprimer na osnovi eh, določenih tem, sodelovanje z drugimi agencijami, eh, odločanje o vsebini in o razdelitvi dela, tako da lahko vsaka agencija opravi svoje delo. Izvolite do dve minuti. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Kar se tiče sodelovanja z različnimi agencijami in različnimi inštitucijami, svetom Evrope naprimer in drugimi, z OECD-em, se osredotočamo v tem primeru na točno takšno sodelovanje, kot ste ga opisali. Veliko dela imamo in ne moremo vsega narediti sami. Pomembno je, da imamo sporazume eh, s takšnimi agencami, s Frontexom, EASom in drugimi, tako da ustrezno zamejimo naša področja. Imamo že sporazume s takšnimi agencijami in zagotoviti moramo, da je strategija za temeljne pravice vključena v vse te inštitucije. To počnemo s pomočjo sporazumov. Kako bi lahko temeljne pravice vključili v policijsko delo, naprimer? To sodelovanje je tisto, zaradi česar bomo učinkoviti. Pogledati si moramo, kje ima FRA dodano vrednost in uh, kjer lahko dobro sodelujemo. Vi imate lasten oddelek za raziskave in seveda moramo poskrbeti, da ne bomo podvajali dela. To sodelovanje teče dobro, ampak na številnih področjih bi lahko bilo še boljše, zato da bomo imeli čim boljše rezultate. Hvala. Uh, Se pravi, čujem, da sem vaše dve minuti zamenjal z eno minuto. Naslednji je Peter Niedermüller v imenu SND. Eno minuto imate. Najlepša hvala. Gospa van der Lan, Romi se v številnih evropskih državah soočajo s težavami na področju izobraževanja, segregacije in nasplošno diskriminacije, glede na to, kako lahko dostopajo do zdravstvene skrbe, do trga dela. Kakšen je vaši, vaš cilj? Eh, na področju integracije Romov v družbo, zato da bi unesli novo življenje tem integracijskim strategijam. Hvala. Pač. Najlepša hvala. Večina ciljev je že, bilo, že bila določenih v nacionalnih strategijah za vključevanje Romov. Ključna vloga agencije FRA pa je ta, da ne izumljamo tople vode. Pomembno je, da zagotovimo izvajanje teh strategij in doseganje ciljev, ki so si jih zastavili države članice. Spremljati moramo situacijo in komisija je v eh, svoji izjavi jasno izpostavila vlogo fraja. Veliko analiz je bilo pripravljenih in vaša ocena je pravilna. Veliko dela nas čaka na področju uh, stanovanj, zaposlovanja, uh, diskriminacije. Zagotoviti moramo, da bodo lahko Romi sodelovali v vseh teh področjih in da bomo spoštovali njihove temeljne pravice. Kakšna je vloga Fraja? Naša vloga ni, da določamo nove cilje oziroma da spreminjamo cilje, ampak da sodelujemo z državami članicami pri doseganju tega, k čemur so se zavezali. To seveda ni preprosto delo in nov projekt, ki ga opravlja eh, FRA, je projekt na lokalni ravni v lokalnih skupnostih bi radi videli, kakšne so dejanske ovire. Ovire za Rome, pa tudi ne Rome. Ugotoviti želimo, kaj deluje v praksi. Sama želimo ugotoviti, kateri projekti obetajo, kje dosegamo dejanske učinke. In če bi lahko te projekte podvojili, ponovili v drugih državah članicah, bi bilo to odlično. Tako da bi lahko ljudje izvedeli, kaj deluje. Ne moremo iz leta v leto analizirati eh, podatkov in ponavljati, situacija je slaba, razmere so slabe. Pokazati moramo, kaj deluje, kdo je uspel s svojim projektom. Na to pa te dobre prakse prenesti v druge države, tako da se naša sredstva uporabijo eh, pametno in da zagotovimo maksimalni učinek. Hvala. Naslednji je gospod Jurek iz skupine EKR. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, Hvala lepa. Želim vam nastaviti vprašanje, ki se navezuje na to, kako obravnavate tisti člen, ki zadeva starejše oziroma starše, starše, ki nasprotujejo temu, da bi homoseksualnost v šolah poučevali kot nekaj normalnega. To je evropsko zelo pomembno, kajti na Hrvaškem in na Slovaškem so imeli referendum, kjer so starši podali svoje mnenje v zvezi s tem in državi so potem napadali zaradi teh referendumov. Zanima me, kako boste spoštovali pravice teh staršev na osnovi 14. člena. Izvolite, odgovor do dve minuti. 14. člen govori o pravici do izobrazbe. Ta pravica je jasna, ni pa agencija FRA tista, ki bi lahko diktirala državam članicam in šolam, eh, kako naj oblikujejo nacionalni kurikulum. Šli bi predaleč, če bi to počeli. Vaše vprašanje v zvezi s skupnostjo LGBTI in varnostjo v šolah, to je zelo pomembna tema. Prihajam iz države, ki je prva dovolila poroke uh, istospolnih parov, živim pa v državi v Sloveniji, kjer smo Prav tako pred kratkim sprejeli takšno zakonodajo. In to je del te zgodbe. Pravna gotovost, pravna enakost še ni dovolj. To še ne pomeni, da bodo eh, ljudje varni, da se bodo počutili eh, varne, da ne bodo izpostavljeni nasilju in eh, sovražnosti. Raven nasilja zoper skupnost LGBTI v Evropski uniji je še vedno previsoka. in gre za podobno vprašanje kot v primeru Romov. Ni dovolj, da zgolj spremljamo situacijo in da vsako leto zapišemo, da so razmere slabše oziroma da je trend celo uh, negativen. Ugotoviti želim, kaj lahko naredimo, da izboljšamo situacijo. Na nizozemskem, v moji državi, smo iz, že sprejeli zakonodajo. Želim, da je ta uspešna, da ta vpliva na spremembe na to pa se moramo iz te dobre prakse nečesa naučiti in druge države članice, vi eh, in nacionalni parlamenti se morajo na to eh, odločiti, če so to ukrepi, ki jih želite povzeti, ki jih eh, želite prenesti v lastno zakonodajo. Tako da bomo zagotovili, da imajo vsi zagotovljene temeljne pravice tudi spolne manjšine. Hvala. Cecilija Wikstrom, skupina Alde. Ena minuta imate. Najlepša hvala. Omenili ste, da ste bili vodje, vodja uh, urada predsednika Mednarodnega kazenskega sodišča. Dejali ste, da uh, bodo te izkušnje dobre za uh, ta položaj, če boste izbrani. Ali lahko malce več poveste o teh izkušnjah v popolnoma sodni instituciji? Kako bodo te izkušnje pomagale pri vašem delu? v takšni agenciji, kakršna je FRA. Izvolite, dve minuti imate. Najlepša hvala. Omenila sem že izkušnje z upravljanjem v mednarodnem kazenskem sodišču. Osebje je bilo zelo raznoliko v tej instituciji, ampak tega ne bom ponavljala. Nekateri drugi vidiki so še pomembni. Prvič, mednarodno kazensko sodišče je sodni organ, ki mora delovati v političnem svetu. Veliko kritike je obstajalo takrat, naprimer eh, iz Afriške unije, češ, zakaj se ukvarjamo s Sudanom, ne pa Sirijo. No, to se vedno ni odločitev eh, mednarodnega kazenskega sodišča, to je odločitev varnostnega sveta. Ozen zagotoviti moramo, da v mandatu, ki ga imamo, naredimo vse, kar lahko. In to je tudi eh, situacija, v kateri se lahko znajde fra. Marsikdo bi račel dlje, ampak treba je spoštovati mandat, ki ga imamo. In to neodvisnost je treba zaščititi v političnem svetu. In zato je dobro, da vemo, kako deluje politični svet. Imeli smo razpravo o ravnotežju med eh, mirom in pravico, kot da oba nista mogoča. Včasih je to vprašanje varnosti in temeljnih pravic eh, oblikovano tako, kot da bi bili to dve različni stvari. To sta dve plati istega kovanca, in upam, da bo tako tudi ostalo. Ne moremo uh, kompromitirati enega, zato da bi pridobili več drugega. Še nekaj časa imam. Ko sem se pridružila mednarodnemu uh, eh, kazenskemu sodišču, je bilo 95 odstotkov zaposlenih uh, strokovnjakov za kazensko pravo. Sama nisem strokovnjaka ne za to. In zanimivo je bilo videti, uh, kako nekdo prinese nove izkušnje imate lahko podro, eh, izkušnje z področja komunikacije in tako naprej. Nočem biti raziskovalka, glavna raziskovalka. Želim uporabiti izkušnje, ki jih imam, spoštovati ekspertizo tistih, ki tam delajo in na to zagotoviti, da maksimiziramo učinek delovanja te agencije. Najlepša hvala. Ulrike Lunaček iz skupine Zelenih. So, hvala. Dobrodošli v odboru Live. Mene ni bilo v parlamentu, ko ste vi bili v parlamentu, tako da vas je lepo srečati danes. Dejali ste, da včasih v eh, primeru ekonomskih in varnostnih eh, izzivov razmišljamo, da so temeljne pravice eh, nek luksus. Nekateri politiki, nekatere države članice, nekatere stranke razmišljajo o našem delu na področju temeljnih pravic kot o napadu na subsidijarnost želijo, da je to še naprej v pristojnosti držav članic. Govorimo o neenakosti v pravicah eh, skupnosti LGBT, v pravicah Romov, naprimer. Kako boste sodelovali s temi državami članicami, s temi politik, eh, politiki? Kako boste zagotovili, da bodo razumeli, da temeljne pravice niso luksus in da niso nekaj, eh, pri čemer posegamo v pristojnosti držav članic? Na nek način je to preprosto vprašanje. Vsi so namreč podpisali listino, vsi so namreč eh, sprejeli mednarodne instrumente za zaščito človekovih pravic, eh, podpisali so konvencije o eh, pravicah invalidov, različne pogodbe in tako naprej. To so naredili preko demokratičnih procesov, to so potrdili nacionalni parlamenti. Ni to nekaj, kar bi jim mi usilili, gre za standarde, ki smo jih sami izbrali. Ampak seveda je eh, v praksi stvar drugača. drugačna. Gre za to, da moramo vedno v roke vzeti dejstva, povezana z določeno temo. In uh, bila sem navdušena, ko sem videla, kako je Fra delala v zadnjih uh, letih. Ko vidimo, koliko dela je še pred nami, uh, kar jasno postane, po, kaki, po kakšni poti moramo stopiti. Uh, izpostavijo se, na primer, težave v državah članicah, kaj bi morali narediti in kje bi morali to narediti. Uh, še naprej moramo o tem govoriti, še naprej moramo pritiskati na različne akterje in to na različnih ravneh. Ni pa to zgolj uloga agencije FRA. Imamo nevladne organizacije, civilno družbo, sindikate, eh, organizacije civilne družbe in eh, druge organizacije, ki lahko pri tem sodelujejo. Če bomo govorili o en glas, potem lahko zagotovimo, da to ne bo obravnavano kot luksus, ampak kot naša ključna vrednota. Kolegi in kolegice, Gospa Mejer nas je prej zapustila, mislil sem, da se ne bo več vrnila, je pa sedaj prosila, da zastavi vprašanje, eh, prihaja iz skupine ENF, tako da besedo dobite sedaj, izvolite. Um, Najlepša hvala. Gospa van der Lan, pred nekaj leti ste dejali, da ste bili zaskrbljeni zaradi uh, islamske skupnosti zunaj nizozemske družbe. Če bi postali direktorica agencije FRA, kako bi gledali na to, da imamo islamski steber zunaj glavne družbe v državi? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Mislim, da nas mora skrbeti vsaka skupina, ki se ne počuti kot doma v Evropi. Kar pa se tiče tega, če so del družbe, pa sama ne bi razlikovala eh, med ljudmi različnih izvorov, verskih ali drugačnih. Še vedno eh, sem prepričana o to. Tista razprava je potekala na temo integracije ljudi in eh, na nizozemskem v Evropi si želimo raznolike Evrope, kjer lahko vsak postane to, kar eh, želi, ne glede na to, odkud prihajajo, kakšne barve kožo imajo, kako so spolno usmerjeni eh, ali kaj drugega. To so temeljne pravice, ki veljajo za vse in kot direktorica agencije FRA bi dejala, da je pomembno to, da vsi vedo, kaj so njihove pravice in eh, da jih lahko uživajo. Seveda obstajajo določene razlike. obstaja naprimer antisemitizem, obstaja sovražnost do islama, obstajajo konflikti, ampak naloga agencije FRA ni, da prioritizira te teme. V večletnem programu moramo zagotoviti, da temeljne pravice uživajo vsi. Hvala. Mislim, da je gospa Holmajer prosila za besedo. Izvolite. Monika. Eh, Moje drugo vprašanje se nanaša na najbolj občutljivo skupino ljudi, ki jih imamo, to so otroci. Z novimi možnostmi interneta omogočamo, da so otroci izpostavljeni velikim količinam zlorabe, spolne zlorabe in uh, drugih vrst zlorabe. Otroci so temu vedno bolj izpostavljeni in uh, Zanima me, kako bi lahko preventivno ravnali, kako bi lahko policiste podpirali. Seveda imamo po eni strani varstvo podatkov, vsak je upravičen do tega, po drugi strani pa moramo seveda loviti kriminalce. Zanima me, kako bi vi kot direktorica FRA opravljali svojo vlogo za to, da bi eh, zaščitili otroke in seveda preprečevali hkrati, da bi prišlo do kaznjivih dejanj. Najlepša hvala. Strinjam se z vašo oceno. To je grozno, eh, to so grozna kazniva dejanja. Narediti moramo vse za to, da zaščitimo eh, otroka. Vsak ima pravico do zasebnosti, ampak to ne pomeni, da lahko gre ta pravica eh, zoper oziroma da lahko posega v pravice otroka gre za vprašanje varstva podatkov, hrame podatkov in eh, zasebnosti. Na tem področju je treba sodelovati z nadzornikom za varstvo podatkov. In od vas, Evropskega parlamenta in vaših nacionalnih kolegov je odvisno, kako boste pretehtali te različne vidike. Naloga agencije FRA je, da izmenjuje najboljše prakse. Morda so nekatere države članice upravile boljšo nalogo pri eh, uravnoteženju pravice do zasebnosti in zaščite otrok. To moramo ugotoviti, zagotoviti moramo, da se jamstva dejansko izvajajo. Včasih ne gre za uvajanje nove zakonodaje, ampak za zagotavljanje izvajanja obstoječe zakonodaje. Seveda smo na vaši strani s podatki, študijami, eh, vas lahko podpiramo. Ko, če bomo videli, da je zlorab več, da se internet uporablja za skrivanje takšnih eh, kriminalnih dejavnosti, vam bomo to takoj sporočili, tako da lahko prilagodimo politiko. To je stvar, ki ne moremo čakati 4-5 let, ukrepati moramo takoj. Hvala. Zadnje vprašanje bo zastavil Peter Niedermüller, ki bo zamenjal Ano Gomeš. Ne, Ana, Peter eh, te bo zamenjal, nimamo veliko časa. Hvala, se upravičujem, Ana gospa Van der Lan, glede na trenutno situacijo v številnih državah članicah se mi zdi jasno, da trenutni mehanizem za vladino prava ni učinkovit in ni dovolj. Kaj menite o poglobljenem procesu eh, spremljanja stanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic v teh državah? Kaj mislite o izvajanju obstoječega mehanizma? zato da bi upoštevali kriterije z Kvenhavna. A mislite, da je nekaj takšnega potrebno tudi po pristopu k Evropske unije in če menite, da je to potrebno, kako bi takšen mehanizem deloval? Najlepša hvala. Ko sem bila v kabinetu komisarja Van Gerdbruka in ko sem obravnavala eh, pristopne kriterije, tiste, ki se tičejo demokracije in vladavine prava, sem ugotovila, da je to nujno potrebujemo letno poročilo od države do države. Komisija je to počela, ampak zgolj za države kandidatke. Vprašanje med, eh, o tej eh, vrzeli med tem, da vemo, kaj se dogaja in med uporabo sedmega člena te nuklearne opcije, se treba zavedati dejstva, da v parlamentu imamo večino, ki je za, eh, komisija ima nov okvir in pravo vprašanje, je seveda, če bo prišlo do političnega konsenza za nek nov projekt. To ni naloga direktorja Fraja. Seveda ne. Če želite mandat spremeniti, razširiti, potem mora biti agencija Fra pripravljena na to. To bo za, naš, za nas naloga, če bomo seveda imeli na voljo dovolj virov. Obenem pa imamo že sedaj ogromno informacij. Vsa ta poročila, ki že obstajajo, bi lahko Eh, prevedli v poročila po posameznih eh, državah. Sama sem, na primer, uporabila nekatere podatke o eh, Sloveniji z področja zločinov iz sovraštva in poda, predala sem jih kolego in dejala, da to bi lahko bilo poročilo za Slovenijo. Imamo torej poročila agencije FRA, drugih agencij in institucij, ki jih že lahko uporabimo. Če želite narediti več, če želite vzpostaviti ločen mehanizem, potem bo agencija FRA seveda pripravljena sodelovati z vami. Hvala. Much, um, and... Najlepša hvala, gospa Van der Laan, hvala za vaše odgovore. S tem ste končali s tem današnjim eh, delom v razpravi. Hvala za sodelovanje. So colleagues, we now welcome Ms. Uh, Brown. Kolegi, sedaj pa pozdravljamo gospod Brown Skeris v odboru Libe. Približuje se govorniška modru. Thank colleagues again for Hvala kolegom za njihovo potrpežljivost in udeležbo. Tako pozno, v četrtek popovdne. Hvala, hvala tudi samo sebi. Hvala vsem, ki so ostali pri tej razpravi. Welcome. Pozdravljeni, gospa Brand Scares. Ste pripravljeni? Hvala lepa. Naj omenim nekaj informacij o tem, kako bo potekala ta obravnava. Vi kot kandidatka boste podali uvodno izjavo, precej dlje sedite kot drugi kandidati, ne vem, če sem kaj storil, da ste tako daleč od mene. Vredo, to je zelo modro, ja. Zato dobite dodatne točke. Nekaj informacij bi omenil o strukturi obravnave. Podali boste uvodno izjavo, ta ne bo daljša od petih minut. Po uvodu bomo imeli čas za 11 vprašanj članov. Po tri minute imeli bomo minuto na vprašanje in dve minuti za vaš odgovor. Prosim, da se zavete, da bom zelo strok pri zagotavljanju spoštovanja časa za govor, tega ne kršite. Na voljo tudi tolmačenje, lahko govorite o jeziku izbire. Ampak prosim, ne govorite prehitro, kaj te. Za tolmače je boljše, če govorite počasneje. Predajam vam besedo, pet minut imate za vodno izjavo, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo vesela sem da je končno napočil ta trenutek. Na kratko sem želela omeniti pet točk uvodoma. Najprej glede splošnega muzika, torej listine temeljih pravic, to je lahko vizija prenosa vrednot Evropske unije v dejanska načela, ki vodijo ukrepe o realnosti, ko gre za spoštovanje temeljih pravic. Oblikovanje Agencije za temeljne pravice leta 2007 je pokazalo to zavezo, da bi to postala operativna realnost in FRA je edinstvena in inovativna agencija na področju temeljnih pravic zaradi različnih razlogov. Tako kot listina je agencija združila različna področja kakovosti, enakosti človekovih pravic, tako da imamo celovit pristop zato imamo tudi izrecen večdisciplinarni pristop pri delu agencije. Cilj agencije je drugačen od drugih zelo pomembnih institucij, ki nadzorujejo skladnost dela v državah, obveznosti in druga. Gre za to, da pomagamo evropskim institucijam in državam članicam pri oblikovanju politik na podlagi dokazov. Dokazov, ki jih agencija zbira, analizira in potem izraža mnenje in sklepe in tu razvija tudi metodologijo za vse to. Učinkovitost agencije FRA na področju človekovih pravic in zaščite je povezana tudi z njenim osredotočanjem na prioritetna vprašanja, seveda v okviru večletnega finančnega okvira. Mislim, da imate tudi v tem odboru nujne zadeve, ki ste jih obravnavali, verjetno ste tudi vi videli, da se agencija osredotoča na glavna področja, ki so v skupnem interesu, ki jih imamo. Žal tako pri nujnih zadevah, kot smo videli nedavno na področju migracij, videli smo vključevanje priseljencev, nezakonita zil, imamo tudi rasizem in tudi sovražne zločine zoper etnične manjšine, LGBT in druge občutljive manjšine. No, onkraj tega pa je to vprašanje dolgoročno. Tu gre za osredotočenje na dolgoročne vidike. Da bi videli, če je agencija prava za to, da lahko dela v boju proti diskriminaciji na vseh področjih, gre za vključevanje Romov, za pravice invalidov, pravice otrok, dostop do pravosodja in drugo. Pomembno je, da mora biti agencija odzivna na potrebe interesnih udeležencev, ne da bi bila le reaktivna. Fra ima odgovornost in potrebno strokovno znanje, da lahko proaktivno opredeli vrzeli v politikah in pomankljivosti pri izvajanju, ko gre za velike težave, kot vemo. Tako lahko prispeva k zaveščanju in določanju pravih prioritet. Na strateški ravni imamo tudi širjenje temeljnih pravic. To je pomembna tema, ki je zelo aktualna v teh dneh. Tu gre za razvijanje strategij, tam, kjer so temeljne pravice v srču delovanja frat je seveda partnerica, ki prispeva k temu razvoju s strokovnim znanjem, z analizo podatkov, ampak ima pa tudi pristojnosti, da lahko zagotovi doslednost in razumljivost pristopa. Potem četrta točka, če želi biti učinkovita, mora biti fra neodvisna, biti pa mora tudi pomembna. Ne le s prioritetem, ampak tu gre dejansko tudi za to, da sodeluje s vsemi ključnimi akteri na področju poslušanja, pa tudi zagotavljanju informacij in strokovnega znanja. Gre za ključne interesne deležence, EU institucije, države, članice, imamo pa tudi vse druge zadevne akterje, agencije, neodvisne agencije za človekove pravice in druge organe. Imamo pa tudi civilno družbo, seveda, če govorimo bolj nasplošno. Onkraj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 strateška posvetovanja in ciljno sodelovanje. Napočil je trenutek za spremembe. V novem parlamentu imamo nujne zadeve, vidimo novo komisijo, svet je izrazil novo zavezo temeljnim pravicam, sedaj ste presegli čas, se upravičujem. Dobro. Fra bo k temu prispevala. Dobro, hvala, se upravičujem. Biti moram zelo strog sem bila pri koncu, v redu. Dobro, imamo prvo vprašanje, minuta iz LS-a. Gospa Monika Holmajer, Monika, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Ali menite, da je Evropska unija že oblikovala dosleden in celovit pravni okvir? Tu imamo modro kartico, sekundarno zakonodajo, in imamo vse drugo, s čimer bi lahko reševali boj proti diskriminacijam in kršitev pravic, ampak ali pa mislite, da imamo še vedno vrzeli v naših pravnih sistemih in če ja, katere vrzeli vidite? Ali se boste vi kot direktorica osredotočili na bolj učinkovito izvajanje zakonodaje, da bodo državljani to občutili v vsakodnevnem življenju, da se njihove pravice spoštujejo? Kakšne ukrepe boste izvajali za to, da bodo te pravice seveda zaščitene. Hvala, imate dve minuti za odgovor. Hvala. Mislim, da smo lahko v Evropski uniji ponosni na zelo močen okvir. Seveda tu gradimo tudi na tem dejstvu, da imamo Evropsko konvencijo za človekove pravice, ki obstaja za vse države članice, imamo tudi oblikovanje listine in sekundarno zakonodajo. To je predvsej pomemben vidik boja proti diskriminaciji, ampak kot smo videli, imamo težave pri izvajanju obstoječih direktiv. To velja tudi za druge direktive, ki obstajajo in seveda med drugim tu vidimo vrzeli. In gre za to, da je trajalo toliko časa, da bi sprejeli horizontalno direktivo. Potrebovali smo razpravo v parlamentu za državah članica, da bi šli naprej na področju ukrepitve tega vidika, ker imamo vrzeli. Glede Agencije za temeljne pravice lahko rečem, da ima agencija po mojem mnenju dvojno vlogo. Jasno je, da gre tu za osredotočanje na izvajanje zakonodaje, kot vemo je to problematično, imamo močen okvir, ampak pravzaprav tu v realnosti ne vidimo zaščite v praksi. Pogosto je tako, zlasti pri najbolj ranljivih. Veliko krat niti ne vedo, da imajo določene pravice ali ne vedo, kako najučinkovito zaprosijo za poplačilo škode, če gre za kršenje pravic. In agencija mora zagotavljati dokazila, zbirati podatke, raziskovati dodajati to dodano vrednost podatkov, ki jih prej ni bilo. Tu gre za, seveda, velike ankete, gre pa tudi za zbiranje obstoječih podatkov, kajti to mora biti korisno. Hvala. Naslednje vprašanje iz socialista. Birgit. Hvala lepa, predsedojoči. Zastavila bi vprašanje, recimo na področju homofobije. Komisarka Jaurova se je jasno in javno zavezala k temu, da bo spodbujala strategijo LGBT. Večkrat je to omenjala od začetka mandata in v tem parlamentu je nenehno zahtevala, da se to izvaja, ampak žal menimo, da je to potrebno. Zlasti, če si pogledamo veliko število primerov diskriminacije in celo nasilnih napadov na te skupine. Torej, če želimo oblikovati strategijo za LGBT, kakšne so vaše ideje o tem, kako vi lahko prispevate k krepitvi in izboljšavi takšne strategije. Dve minuti, prosim. Hvala. Seveda je to zelo pomembno vprašanje, že veliko let, ampak končno je napočil čas, ko lahko kaj storimo v Evropski uniji, ampak tudi onkraj meja Evropske unije, kot lahko vidimo v nekaterih drugih državah. Jasno je, da moramo sprejeti politične ukrepe. Ampak to ni vloga agencije za temeljne pravice. Ampak agencija je že dala na voljo podatke in tu imamo resne in pomembne podatke, ki kažejo, da obstajajo dejanski dokazi tega, kar slišimo na splošno, tako od skupin žrtev, časih to obravnava tudi civilna družba z drugimi. Ja, vidimo, da imamo res hude težave tako na boju proti diskriminacijam, vemo, da zakonodajni okvir ni celovit, istočasno pa vidimo tudi te izkušnje pri hujših kaznivih dejanjih, pri sovražnem govoru in Agencija za temelje pravice je tu prispevala in še naprej prispevala pri opozarjanju na realnost življenju to, kar pač mora biti v izhodišču in potrebujemo učinkovite politike na podlagi dokazov, ki obstajajo. In tu vidim predvsem vlogo agencije FRA. Potem drugi del, to se nanaša tudi na predhodno vprašanje, gre za, na dvojni, za dvojni vizik vloge agencije. Agencija mora bolj specifično analizirati pomankljivosti v samem okviru za enako obravnavo in za zaščito LGBTI posameznikov. Torej, zbiranje dokazov je zelo pomembno, kot tudi analiza, ampak to ni edini način. Potrebujemo orodja za sprejemanje potrebnih odločitev. Strani tisti, ki sprejema odločitve. Gospod Durek iz Ekro. Ja, Hvala lepa. Ponavljam vprašanje, ki sem ga zastavil V prejšnjem krogu vprašanja niste slišali. Gre za pravice iz 14. člena tretjega odstavka, gre za pravice do vzgoje staršev, torej da je mogoče otroke vzgajati v skladu z vlastnim prepričanjem. Še posebej gre za starše, ki so proti temu, da bi v šolah poučevali homoseksualnost. Mislim, da je to fenomen, ki ga lahko vidimo po vsej Evropski uniji. V dveh eh, državah EU so bili protesti proti temu, na Hrvaškem in na Slovaškem. Nacionalne referendume so imeli v teh dveh državah in družba je bila proti temu. In to kaže, da obstaja veliko družin, ki želijo da bi se to zgodilo. Zanima me, kaj boste storili vi. Hvala. Odgovor, dve minuti imate. Ja, seveda je res, da moramo upoštevati vse glasove, ki jih slišimo in vsa mnenja na področju svobode govora v Evropi. Seveda smo hvaležni za to in tu moramo imeti tudi resen dialog. Ampak na tem področju lahko vidimo, da imamo sicer sporne situacije, ampak v preteklih letih se je to razvijalo. In ko ljudem obrazložimo, kakšne pravice imajo, sicer lahko slišimo argumente o vključevanju staršev in temo tudi izobraževanje, ko gre za pravico otrok, ampak jasno je, da so vprašanja LGBT del temeljnih vrednot, ki jih imamo ko gre za enakost in enako pravico sodelovanja, tudi ko gre za otroke. Tudi okolje v šolah mora biti zelo odprto okolje za otroke. Zlasti, če govorimo o obstoju in sprejetju vseh, tudi samih manjšin. Glede vloge Agencije za temeljne pravice, mislim, da ni vloga Agencije v tem, da sicer če ne zahtevajo tega od njih, ampak da določa zakonodajo in prakse, ki naj bi jih imeli na podlagi zakonodaje. Ampak tu vidimo zglede dobre prakse iz drugih držav. In agencija za temeljne pravice to lahko zbere. In to vidimo tudi v kontekstu, ki sem ga že omenila. Tu imamo zelo resno situacijo številnih ali pa vsaj nekaterih državah članicah, s katerimi se sooča skupnost LGBT. Sveda, podlagi nadlegovanja ali včasih imamo celo nasilje in diskriminacijo. Hvala. Z Ade Cecilia Wikstrom. Cecilia, hvala lepa. Slišali smo odločitev. In upravni zbor bo sprejel to odločitev nove, glede novega direktorja v agenciji naslednjih dveh letih. Prišlo je do izmenjave mnen o proračunskem nadzoru glede proračunske razrešnice med odborom in parlamentom in to je privedlo do številnih vprašanj. Zbor koncu smo slišali te domneve, da smo imeli pogodbe za nevladne organizacije in zato so poskrbeli glavni upravnem odboru, ker ste to neposredno spremljali. Ali lahko pojasnite, kako je upravni odbor pojasnil te bojazni, kajte vi ste bili odgovorni za to, kakšno so vaše stališča glede preglednosti dela agencije, glede odgovornosti in ali se lahko kaj naučimo iz te izkušnje, ali bi želeli kaj deliti z nami. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, kajte gre za vprašanje o upravljanju in seveda je vse povezano na tom področju. Tudi v mojem primeru smo slišali vprašanja glede situacije, kot sem bila direktorica organizacije OLAC in to je postala organizacija, ki je dobila pogodbo za agencijo FRA. Takrat, pred nekaj leti, so bili takratni postopki že pregledni skladno z zahtevami Evropske unije vsi člani v pravnem odboru so podali izjavo o interesu, kateri so jasno rekli, kakšni so njihovi interesi. Tudi jaz sem to storila takrat in nisem bila povezana z ulogo pisanja predlogov in prav tako se nisem ukvarjala z izvajanjem. To je bilo prenešeno na osebo, s katero nisem komunicirala. Po pravilih preglednosti lahko rečemo, da je seveda ključnega pomena, da smo pregledni in odgovorni. To ni uloga parlamenta, da zastavlja vprašanje, da vidi, če so odgovori na vprašanje dovolj dobri. In verjamem v dobro upravljanje. Včasih smo mogoče nekoliko izčrpani, ker je toliko časa, ki ga porabimo za spremljanje pravil. Kajti časih potrebujemo orodje za upravljanje, ampak mislim, da je to bistveno, zlasti za vse nas, ampak še posebej za neko agencijo, ki dela tako na občutljivem področju kot ta naša agencija. Kajti veliko je različnih mnen o tem, kakšne so pravice in kako to reševati. Kako se, če se želimo temu izogniti, moramo biti delati posem pregledno. Judith, za zelene, prosim. Yes, thank you. Ja, hvala, predsedujoči. No, ker ste bili predsedujoča v pravnem odboru FRA, ste verjetno pogosto razmišljali o tem, kako bi jaz storila kaj drugače, kako smo mi iz agencije FRA povezani s prostanim političnim spektrom Evropske unije. Tu imate Evropski parlament, ki ima različne želje recimo, da bi imeli nacionalna poročila in da bi fra to nadzorovala. Ne vem, mogoče so drugačnega mnenja, to bi rada videla. Nekatere države niso zadovoljne z delom agencije fra. Videli smo celo, da so preprečili sprejetje delovnega programa fra pred nekaj leti. No, vsega zornega kota gledano. Kaj bi vi storili kot nova direktorica fra ali pa, če se ne bi storili? Kje vidite vašo vlogo v tej politični igri? Uh, Hvala. Ja. Mislim, da je to zelo občutljivo vprašanje. Direktori in ostali člani upravnega odbora Agencije za temeljne pravice presojajo o tem, je neodvisna agencija in to je bistvenega pomena, za delo na tem področju, ampak seveda istočasno to ni agencija, ki bi sprejemala politične odločitve. Vi odločate o tem, prav tako države članice in kdorkoli je direktor ali upravni odbor, mora delovati znotraj mandata in danih pristojnosti. To je povezano tudi z razpravo, ki je seveda zelo zanimiva o morebitni vlogi Agencije za temele pravice pri nadzorovanju specifičnih držav mislim, da ne bi smela sama izrekati mnenja o tem ali lobirati o tem ali naj gre to naprej ali naj to ustavimo. Ampak vseeno mislim, da če si pogledamo že obstoječi mandat Agencije za temeljne pravice, vidimo, da primerljivi podatki pomenijo, da imamo tu podatke iz vseh 20 držav. Zbirajo se se obdela, analizira, no, predstavljen sem drugačen način, ker se osredotočamo na Evropsko unijo, seveda imamo tu v mislih izvajanje evropske zakonodaje. To obstaja. Zdaj pa, če to lahko uporabimo bolj proaktivno, če imamo lahko drugačne načine, tudi z medsebojnim pregledom ali če imamo lahko kaj drugega iz drugih organov, no, organi, ki odločajo o tem, morajo to preučiti. Ampak pomembno je reči, da drži to, kar sem rekla, uvodoma imamo druge organe, ki nadzorujejo skladnost z Evropsko konvencijo za človeka pravice, imamo tudi druge mehanizme znotraj sveta Evrope in ozena veliko informacij, ki se lahko uporabijo. Uh, Hvala. Spomnil ponovno, ne, ne bo se vrnila, dobro. Gospa Holmajer ponovno, ne, a ne. Ne boste dobili nagrade za osebo, ki je postavila največ vprašanj? Ne, dobro. Čava Čagar. Hvala, vsako leto berem poročilo te agencije in nikoli ne vidim nobene analize, nobenega poročila o diskriminaciji tistih, ki sodijo tradicionalne nacionalne manjšine. Ne vem zakaj. Kajti veliko je diskriminacije, ne le v vsakodnevnem življenju, ampak tudi na ravni zakonodaje. Ali vidite kakšno možnost, da bi pomagali tem državam članicam naj ohranijo obljube? Tu imamo merila iz Kopenhavna in merila po Kopenhavnu. To je ta težava, o kateri sprašujem. Hvala, tako kratki, kot ste bili. Dve minuti imate za odgovor. Ja. Hvala lepa. Seveda je to pomembno vprašanje za me. Tudi sama sem se ukvarjala s pravicami tistih, ki sodijo nacionalno manjšino v kontekstu sveta Evrope. In kot vemo, imamo nacionalne manjšine, ki so sedaj omenjene ne le v listini, ampak tudi v večletnem okviru. Za agencijo za temeljne pravice zlasti, če govorimo o različnih vrstih diskriminacije. Ampak vemo, da nimamo specifične sekundarne zakonodaje, ki bi bila zavezujoča. In tu se poraja zelo pomembno vprašanje, kako naprej pri tem vprašanju. Vključno s tem jasnim vprašanjem, ki sem ga tudi imela pri svojem mišljenem poreklu, ker sem pa v Latvika pa v Švedinja, Seveda so merila iz Kopenhavna tako stroga, gre za vključevanje oseb iz nacionalnih menšin, ampak to seveda ne velja za stare države članice, kajti nekatere tega niso sprejele zaradi različnih razlogov. Tako da mislim, da tu ne obstaja nobena možnost. da bi zelo specifično to lahko nadzorovali. Ampak imeli smo informacije, poročilo Agencije za temeljne pravice, to je bilo oblikovano na zahtevo parlamenta in tu gre tudi za vprašanje nacionalnih manjši, tu smo zbrali stoječe informacije, šlo je pa tudi za to vprašanje, kako bi lahko ta večletni finančni, ker sami razlogi lahko bil uporabljen tudi pri zbiranju podatkov, pri zbiranju informacij o dokazov iz prakse. Gdje lahko razmislim, gospod Brans, zadnje vprašanje z vrst socialistov? Mario? Hvala lepa. To je povezano s predhodnim vprašanjem. Ne glede manjšin, pa glede priseljencev, začeli ste govor s tem žgočim vprašanjem migracij, prosilce za azil. Kaj mislite, kaj je treba storiti, da bi lahko dobro usmerili to politiko in jo preusmerili tudi vse druge evropske politike? Kje vidite največje izzive in pomakljivosti? Kaj lahko fra stori za to, da vpliva na tem področju? Yes. Ja, vidimo, da so ta vprašanja nujna. Zato je agencija FRA omenjala ta številna vprašanja, s katerimi se vsi ukvarjamo v zadnjem letu. Vse od novembra, ko smo videli to letno konferenco, ozaveščamo o tem, pozorni smo na to. Porabljamo analize, zbiramo podatke, da bi res pokazali, kako hude so te težave, tako na področju sistemov, ukvarjanja z azilanti v praksi, ampak tudi, ko govorimo o rednih priseljencih in to gre tudi za dodatno vprašanje integracije v družbi. Z razvojem eh, agent vidimo, kakšne strategije obstajajo. Imamo tudi agendo za migracije in logično bi bilo, da bi agencija odigrala vlogo pri tem, tudi ko gre za spremljanje temeljnih pravic. Seveda je treba upoštevati tudi druge agencije, ki so aktive na tem področju ne potrebujemo podvajanja, nič takšnega v mandatu. Ampak treba je še postoriti veliko, zato da bi videli, če lahko agencija ponudi dodatne informacije, dodatno analizo situacije v sami praksi, tako kot smo videli, ampak da bi tuš naprej spremljali informacije in to bolj sistematično vključevali v razvoj teh velikih agentov kajti tu želimo biti celoviti, moramo obravnavati vsa evropska vprašanja, ampak pogosto se zgodi, da je to razdrobljeno in gre v različne smeri, ali pa gre tudi celo za nazadovanje glede na predhodne obveznosti in stališča. Včasih pa to ne sodi skupaj na celovit način. Agencija tu lahko odigra močno vlogo pri koordinaciji obstoječih vprašanj glede na te pobude, ki jih prijemamo iz različnih institucij. Hvala lepa. Gospa Rance Karis, hvala za te prispevke, hvala vsem kolegom. Hvala vsem članom odboru Libe, ki so ostali do konca razprave. Brez vas vam, nam ne bi uspelo zastaviti ste odlično vprašanje, res ne bi zmogli imeti obravnave četrtek popovdne brez vas, kajti tu je bilo toliko pomembnih točk, malo je bilo časa hvala članom odbora Libe za to zavezanost in želim vam lep vikend. 2. julija bomo glasovali. Ta dan pa bomo odločali tudi v vrstnem redu. Gospa Vrenc Karis, s tem je zaključna vaša obravnava. Hvala lepa, hvala vam, hvala. Hvala lepa kolegi.